Mes chers collègues, bonjour. Je vous souhaite... Drage kolegice in kolegi, dober dan. Eh, želim vam dobrodošljico nazaj po počitnicah. Pred nami so veliki angažmaji in med njimi je tudi to, da eh, tu v tem odboru ne bomo več imeli plastenke in jaz sem tu zgled. To je kozarec. Eh, hvala lepa eh, tolmačem, da ste spet z nami. Upam, da ste preživeli prijetne počitnice in da ste v formi. Eh, torej, leto bo težavno. Moramo biti ambiciozni, predvsem pa moramo dosegati konkretne rezultate. Cilj je, da spremenimo življenje evropskih državljanov. Promet eh, mora biti tekoč, eh, nekaj, kar eh, je izbira in ne nekaj, kar prenašamo. Začeli bomo s sprejemom dnevnega reda. Če nima nihče nič proti dnevnemu redu, je dnevni red sprejet. Potem pa sporočila predsednice. Imate srečo? Ni sporočil predsednice. Zapisniki. Lahko jih eh, sprejmemo in sicer 10. Eh, juli 2019, 24. juli 2019, če nima nihče nič proti, je to sprejeto začeli bomo z obravnavo četrte točke, to je splošni proračun za Evropsko unijo za finančno leto 2020 in sicer vsi oddelki. To je tema, o kateri smo že govorili pred poletjem, torej proračun za leto 2020. Naš odbor pripravlja mnenje. Eh, o tem bodo potem razpravljali v odboru za proračun. Besedo dajem našemu poročevalcu, potem pa poročevalcem v senci in seveda tudi Evropske komisiji. Naslednjič bomo obravnavali spremembe. 9. septembra o 15. uri je skrajni rok za predloge spremembe, torej malo časa je, hkrati pa tudi dovolj za to, da lahko pokažemo, da smo zelo angažirani na področju proračuna. Gospod Freund, dobrodošli, eh, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, eh, kolegi in kolegice, za predloge sprememb, ki sem jih prejel. Večino lahko sprejmem. Danes eh, imamo spet možnost, eh, da nakratko razpravljamo to mnenje. Rad bi izkoristil to priložnost, da izpostavim, da moramo pred, povsem predelati financiranje evropskega prometa veliko izzivov je pred nami, naprimer podnebnih, eh, in eh, mi moramo spoštovati naše zaveze iz pariškega podnebnega sporazuma. In mislim, da osnutek eh, proračuna ne upošteva teh izzivov. In zaradi tega menim, da moramo začeti preoblikovati prometni sektor že sedaj. Torej, proračun za leto 2020 je lahko prvi korak v pravo smer osnutek sta pripravila eh, komisija in svet in naj izpostavim, eh, kaj so pomankljivosti. Torej, svet je predlagal eh, zmanjšanje stroškov, naprimer zmanjšanje financiranja železnic Evropske agencije za železništvo, ki naj bi tudi zagotovila odpravljanje oskih grl in podobno torej na določenih ključnih področjih bi bilo treba povišati sredstva, financiranje infrastrukture je pomembno ne zgolj za eh, eh, potnike, treba je zagotoviti določene povezave, eh, to so naše prioritete. Ob teh specifičnih vrsticah potrebujemo jasne smernice za evropske projekte in vrstice, za eh, financiranje na področju prometa moramo dejansko upoštevati tudi vsa pravila za investicije v Evropski uniji. Vsi projekti morajo biti predmet eh, pregleda eh, skladnosti z podnebnimi in vzdržnostnimi pravili. Uporabljajo se regionalni sklad, kohezijski sklad, Eh, vendar vsega tega nisem mogel na kratko pregledati in zaradi tega bom predlagal tudi še spremembe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod eh, Freund, za predstavitev mnenja. Gospod Marinesko, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa, gospodu poročevalcu, za osnutek mnenja. končni predlog proračuna za dva tisoč dvajset naj bi eh, upošteval tudi eh, zmogljivost za povezovanje Evrope in Eh, zmožnost porabe denarja. Se pravi, tu moramo upoštevati tudi specialne instrumente. Mi moramo pogledati, kako oni predlagajo, da porabljamo denar. Najbolj pomembno je, da ustrezno porabimo denar. Ne pa, da na koncu ugotovimo, da države članice niso porabile denarja, ker finančni instrumente niso bili dovolj privlačni. Se pravi, v končnem predlogu mora eh, biti tudi zapisano, kako ocenjujejo vsako vrstico in kakšne so možnosti, da se porabijo res vsa sredstva namenjena za določeno vrstico. Hvala lepa, gospod Marinesku. Eh, imate prav, da bi komisija to morala opraviti. Eh, za SND, gospod Ters. Eh, ja, jaz bom eh, nadomeščal kolegico gospo Grapini. Prebral bom v romunščini. Obžalujem, da eh, ne morem biti tukaj pravi gospa Grapini, da ne morem govoriti o tej točki dnevnega reda, o eh, proračunu Evropske unije za leto 2020. Jaz sem eh, poročevalka v senci za skupino SND. Tu gre torej za to mnenje in zahvaljujem se za zaupanje ki ste mi ga pokazali. Upam, da bomo lahko uspešno delali skupaj naprej, zlasti na področju proračuna za leto 2020. Promet je zelo pomemben. Ko govorimo o splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2020, kajti promet zagotavlja dobro delovanje in dobro mobilnost oseb v Evropske uniji in zelo dobro je, da je. Eh, povečan proračun za promet v primerjavi z letom dva tisoč devetnajst, škoda pa je, da želi svet zmanjšati zneske za določena področja, povezana s prometom. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da zagotovimo boljše financiranje prometa, zato da bomo do leta dva tisoč petdeset imeli prometni sektor, ki eh, bo Eh, neutralen tudi na področju emisij. To je zelo pomembno tudi z ozirom na pariški sporazum. Potem pa projekti, ki so bili potrjeni na prometnem sektorju. Tu v eh, svojem mnenju predlagamo naslednje. In sicer, da ocenjujemo kakovost eh, projektov in da imamo pri tem vedno v mislih podnebne cilje. Potem pa CEF zmogljivost za povezovanje Evrope. Eh, tu moramo dejansko videti, ali bodo eh, dejansko lahko črpali denar za železniške projekte, eh, za to, da bomo zagotovili boljšo povezanost v Evropi. Mi moramo upoštevati tudi varnost potnikov. Zato moramo zagotoviti dovolj finančnih sredstev in mi se moramo osredotočiti osredotočati tudi na šipkejše uporabnike, naprimer pešce, kolesarje in podobno. V osnutku je zapisano tudi, da moramo izpostavljati preglednost javnih infrastrukturnih projektov, ki jih financira Evropska unija. E, tu morajo državni organi sodelovati in poskrbeti pri teh projektih za ustrezne, korektne pogoje, zlasti delati eh, pri javnih razpisih. Predlagala sem spremembe skupaj s kolegi. Upam, da nam bo uspelo dobiti dober proračun eh, za področje prometa, zlasti za projekte na tem področju. Mi bomo morali tudi potem še glasovati o predlogih sprememb. Mi imamo sedaj še rok do 9. Do septembra za eh, predloge sprememb. Hvala lepa. Še majhno informacijo, ki je pomembna. Torej, zaenkrat ostaja proračun za področje prometa enak, ni zmanjšan v primerjavi z drugimi. V tem trenutku ohranjamo nivo. Vprašanje danes je, kaj se bo zgodilo po Brexitu. In Dominik Rike je velik strokovnjak v naši eh, skupini in mi bomo videli, kaj se bo zgodilo v pogajanjih. Proračun za promet ni izdatek, to je investicija. Eh, to je nekaj, kar koristi vsem eh, podnebju, za poslitvam. E, tu gre za dolgoročne e, infrastrukturne projekte in ko govorimo o tem proračunu, se moramo truditi za ohranitev nivoja. In vi ste prav povedali, kakovost je pomembna. Ne smemo si prevoščiti, tako kot v preteklih letih, da bi imeli minus 10 e, odstotkov za projekte trajnostne mobilnosti in podobno. Torej, v tem trenutku se borimo za to, da ohranimo proračun, da bo pač to jasno. E, gospod e, José de Ramón Bozadjas, kako ste? Odlično, hvala. Da. Eh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej želim ustrajati pri tem, da bi proračun za leto 2020 moral biti ambiciozen na področju prometa. To je bistven element, ki zagotavlja prosto gibanje oseb in blaga po Evropski uniji. Ta proračun bi moral upoštevati politične prioritete na področju prometa. Te so tri, po našem mnenju. Najprej treba spodbuditi rast in zaposlovanje in poskrbiti za boljšo konkurenčnost. Drugič, treba je zagotoviti boljše investicije tako na področju inovacij, kakor tudi raziskovanja. In pa kot tretje, treba je eh, povečati teritorijalno in socialno kohezijo. Vsi državljani Evrope morajo biti med seboj povezani. Bistvenega pomena je, da bodo investicije investicije za bistven cilj imele učinkovitost prometa, treba pa je upoštevati tudi podnebne izzive. Ravno zato potrebujemo večje financiranje na področju prometa, večje investicije. Te morajo biti usmerjene v rezultate in pa uh, moramo zagotoviti smotrno in učinkovito porabo sredstev za vse državljane Evropske unije. Julija sem že omenil tudi sektor turizma. Sektor turizma je močno povezan z sektorjem prometa. Tudi tukaj bi potrebovali specifične eh, proračunske vrstice za turizem. Potrebujemo ločen proračun za turizem. Turizem, turizem uh, pomeni projekte, rast, razvoj, delovna mesta, In jasno je postalo v času krize, da so najbolj prizadete države lahko se izvile iz krize ravno zaradi sektorja turizma. Potem, kar se tiče mehanizma za povezovanje Evrope, tudi to je pomemben finančni inštrument za financiranje prometa in pa za financiranje prometnih koridorjev še naprej moramo staviti na to, da povežemo evropska mesta in s tem državljane. Na ta način zagotavljamo prosto gibanje in pa gospodarski razvoj. Ob koncu pa bi želel omeniti še neko zavezo. Treba je se posvetiti tudi razogličenju in pa digitalizaciji. Tukaj nas eh, čakajo veliki globalni izzivi in ti dve področji so prednostna naloga. Zato je treba tudi tukaj poskrbeti za ustrezno financiranje projektov in specifičnih eh, programov na področju razogličenja in pa digitalizacije. Eh, to, bi, mi, to bi bila po mojem mnenju glavne točke v zvezi s tem mnenjem. Hvala lepa, gospod poslanec. Res je, da mora biti turizem ključni element eh, med omenjenimi eh, sektori. Robert, dobrodošli, kako ste? Ja, dragi kolegi, vesel sem, da vas vidim ponovno po uh, počitnicah. Nekaj osnutku mnenja. Evropski proračun mora biti uh, usmerjen v investicije. Treba je videti, kje so dodatne vrednosti. Vrednosti to pomeni tudi pričakovanja na področju rasti, ustvarjanja delovnih mest in podobno po mnenju EKR želimo več eh, eh, poudarka na prometu, saj je to pomembno za konkurenčnost eh, celotne Evropske unije. To je hrbtenjača za svobodni pretok ljudi in blaga. Imamo programa investicije v EU in instrument za povezovanje Evrope. To moramo seveda vedno upoštevati. Treba je omenjati tudi Eh, vidike eh, povezane z okoljem in podobno. Treba je zagotoviti eh, dolgoročne investicije, tudi še naprej preživetje tekočih projektov in podobno. Mi bomo tudi predlagali nekaj sprememb za to, da bi imeli zagotovljeno boljšo uravnovešenost med eh, trajnostjo in ekonomskimi vidiki. Torej, mi želimo, da bi to ravnovesje bilo eh, bolj eh, vidno, saj konec koncev smo mi odbor za promet. Hvala lepa. Robert? In sedaj gospa Kutura za GUE. Dober dan, beseda je vaša. Hvala lepa. Najlepša hvala našemu poročevalcu. Hvala lepa, gospod Freund. Eh, rekli ste že, mi nimamo zagotovljenih zadostnih eh, finančnih sredstev za vse cilje, ki so bili omenjeni. Zelo pomembno je tudi področje eh, podnebnih ciljev Evropske unije. To mora biti usklajeno z drugimi stvarimi. Mi moramo v mislih imeti pariški sporazum. Dve stvari bi omenili. Nila. Na področju prometa smo priča spremembam. Mi moramo upoštevati tudi negativne učinke, moramo se prilagajati in mi moramo seveda podpirati tudi šipkejše skupine v uh, družbi zlasti pa tudi posebnosti eh, in šibkosti posameznih regij. Se pravi, ne gre samo za podnebne cilje, treba je imeti v mislih tudi politične stroške, ko govorimo o določenih ukrepih če se želimo učinkovito boriti proti podnebnim spremembam, potrebujemo podporo vseh socialnih, družbenih skupin, sicer bodo nastale neke negativne reakcije, ki bodo spodkopavale naše cilje. To pomeni, da moramo povečati proračun za promet. Pa še nekaj o turizmu. Sploh ga ni v proračunu, tudi v mnenju, o katerem govorimo danes, ga ni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 Eh, turizma je eh, velik tudi na področju prometa, zlasti pa seveda tudi za socialno kohezijo in za rast in za gospodarstvo. Naj navedem samo en primer. V času krize je bilo v Grčiji tako, da je eh, turizem zelo pomembna dejavnost. To je bil stebr gospodarstva. To nas je spet spravilo. Uh, v rast in to je podprlo lokalne skupnosti, ustvarilo tisoče delovnih mest, predvsem pa je eh, turizem okrepil imič države. Torej mi moramo eh, storiti vse za to, da bo turizem spet sprejet v evropski proračun. Mi smo o tem že govorili v našem odboru. Mi potrebujemo neko celovito politiko za krepitev eh, turizma v Evropi. Hvala lepa sedaj pa Evropska komisija. Nihče noče več besede, nihče nima več vprašanj. Sedaj torej Evropska komisija, gospa Montanjo. Naj prosim konkretno odgovori na vprašanje poslancev zlasti poročevalca. Prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, da ste mi dali besedo. Eh, komisija eh, spoštuje proračun, ki je bil sprejet eh, maja, zadnjega maja. Vi poznate sedanji finančni okvir, imeli smo backloading za, na področju prometa, na področju projektov. To pomeni, da smo potrebovali več denarja na začetku obdobja in manj pozneje, ko projekti dozorijo. Um, proračunski načrt je eh, zadosten, je pa dejansko potreben v tej meri. Eh, torej, komisija se strinja, da je treba eh, ponovno vzpostaviti zneske, ki smo jih imeli prej se pravi, da ne bi sprejeli zmanjšanja sredstev, ki eh, ga zahteva svet. Potem pa pilotni projekti, začetna dela. Eh, očitno je nekaj predlogov sprememb v zvezi s pilotnimi projekti in pripravami. Naj povem, da drugega kroga še ni tu v vaših predlogih sprememb, prav gotovo boste dali še eh, nove predloge in to bomo preučili takoj, ko bo vse razčiščeno. Sedaj pa bolj natančno v zvezi z vprašanjem gospoda Marineskoja. vsi naši pozivi na področju instrumenta za povezovanje Evrope eh, imajo projekte, ki so na začetku, ki so zreli in podobno. Če pride do povišanja sredstev za CEF, eh, bomo to dejansko lahko tudi eh, izvedli. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Montagnon, naj spomnim še na nekaj. Eh, torej, eh, vi predlagate in mi razpolagamo. Ko mi pa pravite, ne smemo preveč spreminjati stvari, potem očitno vi niste dovolj Eh, zgroženi nad tem, kar se je dogajalo eh, poleti eh, in sicer ta pasja vročina, izginotje raznovrstnosti. Torej, mi moramo imeti jasno pot pred sabo. Torej, naj še enkrat povem. Promet ima ambiciozen proračun in sicer v skladu z podnebnimi cilji in COP21 In tu imamo 9 odstotkov, to ni dovolj. E, torej, naj še enkrat povem, parlament ne bo odnehal. Čeprav je nova predsednica komisije rekla, da je dekarbonizacija prometa uh, prioriteta, torej tu ni dovolj hitro mislim, da moramo dejansko še v trialogih razpravljati o vsem tem. Sedaj pa dajem besedo še enkrat našemu poročevalcu Danielu Freundu. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsednica, hvala lepa, kolegice in kolegi, za te komentarje. Veselim se tudi nadaljevanja razprave o predlogih sprememb in tedaj bomo pač dejansko upoštevali tudi to razpravo. Hvala jutri morate imeti sabo svoje glasovalne kartone, ker bomo glasovali o spremembah, o proračunskih predlogih sprememb. Torej, jutri bomo o tem glasovali in potem bomo pred, do 9. septembra eh, predložili eh, naše predloge odboru za proračun. Naslednja točka. Hvala lepa, gospod eh, poročevalec. Eh, nadaljujemo z peto točko. Izmenjava mnen s komisijo in evropskimi koordinatorji transevropskih eh, prometnih omrežij TNT. Ali so vsi koordinatorji tukaj? So. Prosim lahko pridete sem, se usedete poleg mene. Tu so Karlo Seki, koordinator za koridor Atlantik, gospod Matijo Groš, koordinator za Orient, vzhodne sredozemlje in Peter Balaš, koordinator eh, za Severno morje, sredozemlje in potem pa še Herald Reuters, ki je pristojni direktor v generalnem direktoratu MUVB. Prosim, usedite se. Hello, Tu veux prendre la parole, Leïla Allez, nous allons commencer ces auditions. Dobro, začeli bomo z to izmenjavo mnen. Naslednja točka. Čez evropska omrežja od Eh, pričetku tega novega parlamentarnega mandata se moramo dogovoriti o politiki za mobilnost eh, in o proračunu za obdobje po letu 2020. Skupaj moramo preučiti čez evropska omrežja in prisluhniti moramo različnim evropskim koordinatorjem. Imamo devet, eh, koridorjev. Poleg tega pa tudi horizontalne prioritete, ki so trenutno v osrčju naše politike za čezevropska prometna omrežja. In ti koridorji in te prioritete so bile sprejete leta 2013 preden preidemo k posameznim temam in pa k posameznim koridorjem, mora tudi komisija predstaviti svoje stališče o napredku čez evropskih prometnih omrežij in nam orisati, kakšni so načrti za prihodnost. Gospod Rujtes nam bo torej predstavil, kakšni so načrti za prihodnost. Prosim, da se držite časa, ki vam je na voljo, gospod Reuters. Potem pa bom besedo dala še našim preostalim gostom, ki bodo predstavili svoj pogled na trenutno situacijo, katere so omejitve, kako delujejo ta omrežja vem, da se včasih pojavljajo težave, tudi diplomatske težave in to ovira napredek. Torej, nikar naj vas ne bo strah, tukaj smo zato, da razpravljamo tudi o težavah. Torej, gospod Reuters, beseda je vaša za največ 12 minut. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, hvala lepa za to priložnost da sem lahko danes tukaj z vami ob pričetku eh, novega parlamentarnega mandata, tekom katerega se bomo zagotovo ukvarjali tudi z infrastrukturno politiko in pa z prometno politiko na splošno. Eh, tudi pri pogajanjih o večletnem proračunskem okviru se bomo seveda ukvarjali z eh, prometno politiko in sicer gre za obdobje do leta 2023. Predstavitev eh, bom imel v angleščini, se opravičujem, eh, gospa predsedujoča, ampak moje presojnice so bile pripravljene vnaprej. Torej, dame in gospodje, na prvi presojnici lahko vidite omrežje, eh, prometno omrežje v Evropi, torej čez Evropsko prometno omrežje. Tukaj lahko vidite ceste, železniške proge, letališča in pa različne terminale, ki skupaj predstavljajo čez Evropsko prometno omrežje. In sicer gre tukaj za zelo veliko število cest, železnic in pa eh, tudi plovnih poti, ki povezujejo različne regije v Evropi. Imamo ključno omrežje, ki naj bi bilo zaključeno do leta 2030 eh, in pa širše omrežje, ki naj bi ga zaključili do leta 2050. In, ocene za zaključek dela kažejo, e, da naj bi do leta dva tisoč trideset, e, ustvarili ena cela šest milijarde, e, več bruto družbenega proizvoda. Proti, poleg tega pa naj bi ustvarili številna nova delovna mesta. Eh, kajti na posameznih eh, projektih eh, dela na tisoče ljudi in zato bomo do leta 2030 ustvarili 7,5 milijona novih delovnih mest. Ključni izzivi, s katerimi se želimo soočiti, so čezmejni izzivi, kajti Ob eh, ocenah izvajanja zakonodaje smo ugotovili, da imamo v Evropi pravzaprav sestavljanko nacionalnih eh, prometnih omrežij, ki pa med sebojno niso povezana. In to je eh, zelo tesno povezano tudi s prometno politiko, potrebno je poskrbeti za povezave Eh, preko meja, poleg tega pa je potrebno poskrbeti tudi za interoperabilnost eh, različnih eh, oblik prometa. Torej gre tukaj tudi za uresničitev pomembnih standardov. Kaj moramo torej storiti? Glede na to, da gre za čezevropsko prometno omrežje, moramo zagotoviti dostopnost vseh regij. In zaradi tega smo omrežje razdelili na ključno in pa eh, širše omrežje. Tukaj ne gre za, zgolj za infrastrukturne projekte, ampak gre tudi za harmonizacijo oziroma uskladitev standardov, tako da bomo lahko poskrbeli za dobro povezljivost. Imamo 21 varnostnih eh, sistemov, ki se medsebojno ne ujemajo in zaradi tega moramo zagotoviti, harmonizirane standarde. In eh, seveda želimo zagotoviti tudi pametno in inovativno infrastrukturo in zaradi tega nenehno uvajamo tudi nove standarde, recimo v povezavi z digitalizacijo ali pa eh, z informacijsko tehnologijo hkrati pa eh, seveda vključujemo alternativna goriva. Vsekakor moramo poskrbeti in pospešiti postopek eh, prehoda na uporabo alternativnih goriv. Potrebno je poudariti tudi pomen urbanih vozlišč. Eh, hkrati moramo poskrbeti tudi za boljšo povezanost eh, letališč, pristanišč eh, in tako naprej. Torej, to so naši ključni cilji. Kateri pa so temeljni izzivi najprej za obdobje do leta 2030? Ali lahko uresničimo ključno omrežje do leta 2030? Seveda moramo najprej zagotoviti zadost letni proračun. O tem ste razpravljali. Mi zelo dobro vemo, koliko sredstev potrebujemo, ampak pomembno je, da zagotovimo sredstva za prihodni proračunski okvir, hkrati pa tudi sredstva za leto 2020. In zato je tudi naslednja točka zelo pomembna države članice morajo zagotoviti, da bodo čez evropska prometna omrežja ostala visoko na njihovem seznamu prioritet. Nadaljevati moramo tudi z prizadevanji za izvajanje oziroma za zaokrožitev celotnega omrežja potrebno je poskrbeti za pospešitev izvajanja projektov, hkrati pa tudi za ohranitev tempa. Pomembno je nadaljevati z standardnimi projekti, hkrati pa se moramo posvečati trajnosti, eh, alternativnim eh, verom energije in tako naprej. Potrebno je poskrbeti za za financiranje ne le eh, iz eh, Evropske unije, strani držav članic, ampak moramo poskrbeti tudi za zasebna ulaganja. Zato imamo tudi tri evropske koordinatorje, ki so danes tukaj z nami in ki nam bodo pomagali razumeti izzive, ki se pojavljajo na posameznih področjih. In ti koordinatorji so seveda v stiku z deležniki, s katerimi stika nima Evropska komisija. Pripravljajo tudi delavni načrt eh, in se ukvarjajo s podrobnostmi tako, da zagotovijo tudi smiselnost naših eh, načrtov, hkrati pa poskrbijo za časovno koordinacijo. Na tej prosonici vidite eh, teh eh, slavnih devet koridorjev, ki povezujejo celotno Evropo. Imamo pa tudi dve eh, horizontalni prioriteti, ki sta povezani z temi devetimi koridorji in pa z instrumentom Povežimo Evropo. Kot sem dejal, bomo poskrbeli tudi za pregled uredbe o čez evropskih prometnih omrežjih. To je zelo pomembno, in to uh, želimo storiti uh, do leta 2020, kajti ta politika je temelj za dosego številnih standardov in pa tudi za vključitev novih alternativnih goril. Do pomladi leta 2020 naj bi zaključili s pripravo študije, torej prej kot pričakovano, potem bo potekalo javno posvetovanje eh, in eh, ciljno usmerjena posvetovanja bodo potekala do maja 2020. Rezultati bodo predstavljeni maja 2020 na dnevih eh, čez Evropskega prometnega omrežja in eh, to eh, bi lahko potem vodilo v predlog za revizijo v prvem semestru leta 2021, kot je bilo predvideno. Glavni vidiki, s katerimi bi se radi ukvarjali v pregledu, je načrtovanje omrežja, ali to trenutno omrežje zadostuje eh, ali vključuje povezave s tretjimi državami in pa urbana vozlišča, ali uh, v tem načrtu še kaj manjka, potem se želimo ukvarjati s posameznimi lastnostmi omrežja, z standardi, z interoperabilnostjo, z novimi koncepti mobilnosti in uh, z alternativnimi gorivi, uh, povezavami in tako naprej. Potem se želimo ukvarjati z uporabo omrežja, z razvojem infrastrukture uh, in pa z izvajanjem. O tem je govoril že gospod Marinesko, ki ga trenutno ni v dvorani. Uh, ampak seveda bomo morali razpravljati eh, tudi o uresničljivosti naših načrtov do leta 2030. Pri tem se bomo upirali na mnenja naših koordinatorjev in pa drugih deležnikov, med katerimi ste tudi vi. Še dve prosojnici. Eh, instrument eh, Povežimo Evropo je bil omenjen tudi pri prejšnjih točkah in je seveda ključnega pomena za izvajanje politike TNT. Iz tega proračuna namreč črpamo sredstva za izvajanje projektov in instrument Povežemo Evropo ter TNT omrežja eh, sta dva projekta, ki sta bila vzpostavljena skupaj in imata skupni proračun. Pogovarjali smo se tudi že o instrumentu Povežemo Evropo 2. Gospod Marinesko je bil eden izmed eh, poročevalcev, tudi vi ste bili prisotni. Eh, pri pogajanjih, eh, ki so potekala na temo proračuna za CEF2. Ta pogajanja so trajala kar do 4 zjutraj in ugotovili smo, da bomo morali vključiti še dve eh, točki in sicer alternativna goriva, varnost, informacijsko tehnologijo in tako naprej. Dragi poslanci, Trenutno temu namenjamo 85 odstotkov v uh, novem instrumentu, uh, pa bomo za to namenili 60 odstotkov. Modernizacija infrastrukture je zato torej ključnega pomena in zato tudi povečujemo sredstva za to. Eh, potem pa gre tukaj tudi za dvojno uporabo in sicer za civilno in pa vojaško eh, rabo omrežja. Naslednja pomembna eh, točka pa je cilj instrumenta Povežemo Evropo, da 60 odstotkov sredstev namenimo za dosego podnebnih ciljev. Na to smo v komisiji zelo ponosni in prometni vidik, kajti v okviru instrumenta povežimo Evropo, imamo eh, tudi energijo in pa informacijsko tehnologijo in prometni delež eh, celo presega 60 odstotkov, kajti veliko večino sredstev uvršč, eh, namenjamo za okolju prijazne oblike prometa, recimo za železniški promet ali pa pomorski promet. Mislim, da so to zelo dobri cilji, za katere si lahko skupaj prizadevamo. In še zadnja točka. To je predlog, ki smo ga predložili in sicer gre za ciljno usmerjanje eh, om, čez evropskega prometnega omrežja. Gre za uh, različne zapletene projekte. Potrebno si zastaviti vprašanje, ali bomo lahko poskrbeli za ustrezno izvajanje, ali državljani eh, razumejo načrt izvajanja, uh, postopki. Uh, pred izvedbo projekta so zelo zapleteni. In tudi ta odbor se je s tem ukvarjal. Poročevalec eh, je še zmeraj član tega parlamenta in veselimo se že nadaljne razprave. Najlepša hvala, upam, da bodo koordinatorji eh, natančneje predstavili tri specifične projekte. Hvala lepa, gospod Reuters, za ta splošen pregled z zelo splošnimi načrti. Dobro je imeti načrte, eh, še bolje pa jih je doseči. Zavedati se je potrebno tudi, glede na to, da imamo veliko novih članov, da ko govorimo o čezevropskih uh, eh, prometnih omrežjih, uh, govorimo tako o potnikih, kakor tudi o uh, prevozu blaga. Na to ne smemo pozabiti kajti v razpravah na to pogosto pozabljamo. In to je pomembno tudi pri vozliščih. Druga točka, ki se mi zdi zelo, zelo pomembna in to je blizu tudi našim državljanom, je, da se je način obnašanja spremenil. Pojavlja se novo povpraševanje. Evropski državljani, ki želijo obiskati različne pristol, prestolnice Evrope, morajo imeti možnost, da to tudi storijo. Kako boste torej povezali vse prestolnice v Evropi? Gospod Ramon, zelo dobro ste rekli, da si moramo zastaviti vprašanje, kako bi lahko Evropo odkrili z vlakom. Vsa ta vprašanja so tesno povezana. Dala bom besedo našim koordinatorjem. Vsak bo imel na voljo šest minut. To ni ravno veliko. No, ampak ker smo ravno pričeli z delom, vam dam osem minut. Gospod Baleš, z vami bomo začeli. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Naj najprej čestitam novo izvoljenim poslancem odbora za promet, pa tudi eh, tistim, eh, ki boste svojim delom nadaljevali. Ukvarjate se z eno izmed najpomembnejših tem, kajti promet je ključnega pomena tudi za naše gospodarstvo. Eh, jaz eh, sem koordinator z najdaljšim stažem eh, in jaz sem bil prisoten že, ko je komisija naredila zelo pomemben korak. Morda se še spomnite, da smo na začetku imeli 30 projektov, leta 2005 pa je komisija sprejela pogumno potezo in izbrala pet prioritetnih projektov in prosila je pet nekdanjih komisarjev, da so postali koordinatorji eh, teh projektov. Takrat eh, sem imel povezavo med Bratislavo in Parizom preko Nemčije in skupaj z GD MUF in z številnimi drugimi kolegi sem pripravljal novo evropsko prometno politiko. To je bil koncept, ki je zajemal celotno Evropsko unijo, šlo je za dva koraka, za ključno omrežje in obsežno omrežje in pa za devet koridorjev. Najpomembnejši novi element eh, je bila večmodalnost, torej povezati avtoceste, železnice in tako naprej. In imam posebno čast, da sem odgovoren eh, za eh, koridor, ki povezuje sever z jugom, povezuje Škotsko, sever Irske, potem gre preko Združenega kraljestva. Bene držav Beneluxa in eh, se zaključuje v sončnem Marseju, kot lahko vidite na tem zemljevidu. Gre torej za koridor, ki povezuje Severno morje z Sredozemlje. Gre za veliko izzivov. Kot eh, moji kolegi, tudi mi sodelujemo z državami članicami, z različnimi deležniki. Najpomembnejši je vsega, Eh, delovni načrt gre za javni načrt, več kot tristo petdeset projektov poteka v okviru tega eh, koridorja in, eh, velik, del, vlaganj prispevajo države članice, vključene v ta, koridor, sedemdeset milijard, evrov in ... Za 85 projektov se namenja približno 1,6 milijarde iz uh, instrumenta Povežimo Evropo. In z temi 1,8 milijoni smo uspeli mobilizirati 5,2 milijona sredstev. Veliko pozornost posvečamo dekarbonizaciji in pa razvoju energetsko čim bolj razvitega železniškega omrežja in pa prenosu prevoza na plovne poti. Rad bi vam predstavil eh, največje omrežje eh, plovnih poti v Evropi. Gre za povezavo med Seno in pa Šeltom. gre za povezavo preko Francije, Belgije in pa Nizozemske do eh, Nemčije. To je zelo dober primer sodelovanja med različnimi državami članicami. Glavni element je kanal, scenar, ki še manjka in uh, če bi nam ga uspelo vzpostaviti, znaša natančno 107 km, bi lahko poskrbeli še za boljšo povezavo med temi koridori. Spostavili smo tudi časovnico in načrt za izvajanje. Druga pomembna točka pa je železniški promet. Uh, to je edina povezava, ki poteka od severa pa do juga, poleg težav z signalizacijo. Imamo težave tudi z tem, da tuneli na celotni dolžini proge niso enako široki, zaradi tega smo morali prilagoditi širino kontejnerjev in naš največji izziv je Brexit, kaj ti predstavlja medini koridor, ki eh, ga bo močno prizadel tudi Brexit. Sodelujemo z številnimi kolegi in organizirali bomo seminar v Dublinu za to, da bi analizirali povezavo z Irsko in pa eh, tudi most eh, z Veliko Britanijo. Seveda se moramo pripraviti na najhujše, na eh, trd eh, izstop, torej na izstop brez dogovora, ampak upajmo, da bo prišlo do ugodnega zaključka. Vemo, da politično odzadje ni ravno najboljše, kajti referendum. Uh, je pokazal, da državljani želijo izstop iz Evropske unije, seveda pa se že veselim nadaljnega sodelovanja z kolegi, kot so gospod Riki in z drugimi kolegi, ki se s tem ukvarjajo. Vedno pa sem vam na voljo tudi za dvostranske posvete. Hvala lepa. Euh, euh. Najlepša hvala. O tem, jaz, o tem znanem projektu Kanal Dinah se bomo še pogovarjali, pa tudi o izzivu, ki ga predstavlja Brexit. Kaj se bo zgodilo, če ne bo dogovora? Potem bodo težave še večje, gospod Seki. Atlantski koridor, beseda je vaša. Hvala lepa. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci, zelo me veseli, da Lahko danes imamo to izmenjavo mnen o Atlantskem koridorju in o drugih temah, s katerimi se trenutno ukvarjam. In seveda se tako kot vsi kolegi že veselim zelo plodnega sodelovanja v prihodnosti. Atlantski koridor vključuje številna čezmejna območja oziroma čezmejne povezave, ki jih bo potrebno še izgraditi ali pa ki so preobremenjene in eh, je zaradi tega potrebna nadgradnja. Rad bi izpostavil dva konkretna primera. Povezavo med Španijo in eh, Francijo. Tukaj je potrebno poskrbeti za, izmen, za izboljšavo povezave. potrebno je poskrbeti za železniško povezavo v Baski. Eh, in sicer gre tukaj za eh, tako prevoz potnikov, kakor tudi prevoz blaga. Tradicionalno povezavo eh, pa bi tako ohranili zgolj za prevoz blaga. Nekaj zamut je bilo ampak do leta 2023 naj bi bili načrti uresničeni, vendar pa je Francija predstavila izvedbo eh, projekta izgradnje hitre železnice. In pogovarjamo se s francoskim ministrstvom eh, in pa z drugimi deležniki za to, da bi poskrbeli za popolno nadgradnjo konvencionalne železnice povezave med Bordojem eh, in pa Španijo. Podobne težave imamo s povezavo med eh, Portugalsko in Španijo. Eh, gre za povezavo med Lizbonom in Madridom, Lizbona in Madridom, zato da bi povezali obe prestolnici. Na portugalski strani je potrebna izgradnja proge, na španski strani pa posodobitev. Eh, sodelujem z obema pristojnima ministrstvama in pa z pristojnimi deležniki, tako da bi ta projekt uresničili do leta 2030, torej do, konec, eh, do konca našega načrtovanega obdobja. Lansko leto je komisija sprejela odločitev o izgradnji manjkajoče povezave. Eh, tukaj gre za zelo zanimiv pravni instrument, gre za zavezujočo odločitev, ki jo je sprejela Evropska komisija in eh, ki bi lahko uporabili tudi v drugih podobnih primerjih. Atlantski koridor eh, se ukvarja tudi z iberskim polotokom in železniškimi povezavami. Skušamo zagotoviti interoperabilnost omrežij na portugalskem in v Španiji in poleg tega eh, je potrebno poskrbeti tudi za prilagoditev standardom. Gre pa tudi za povezavo dolgih eh, razdalj in pa za lokalne in pa regionalne potrebe. Še prav posebno pozornost eh, namenjamo urbanim središčem. Prihodni mesec bomo imeli sejo na portugalskem in sicer eh, gre za atlantsko skupino regij in mest. Tam bomo opravili pregled situacije in eh, identificirali glavne prioritete. Brexit je seveda ravno tako zelo pomembna tema, s katero se ravno tako ukvarjamo in kot je ravno kar uh, omenil kolega profesor Balaš, se tudi Atlantski koridor ukvarja z tem problemom. Kaj ti? Jug ponuja številne priložnosti, ki bi jih lahko izkoristili v prihodnosti, na severu pa je veliko težav, eh, s katerimi se bo potrebno soočiti. In zaradi tega ohranjamo dialog eh, z drugimi deležniki, želimo eh, namreč identificirati možne rešitve v eh, predlagani reviziji druge priloge k eh, instrumentu Povežimo Evropo. Pa se govori tudi o vključitvi Iberskega polotoka v celotno omrežje. In potem, če mi dovolite, želim na hitro predstaviti tudi eh, drug problem horizontalne narave s kolegom, profesorjem Buldovikom, skušava zagotoviti nove predloge in rešitve za izboljšanje finančnih instrumentov, ki so trenutno na voljo. Tukaj ne gre zgolj za obseg finančnih instrumentov, ampak tudi za inovativnost. Na ta način želimo pritegniti več eh, zasebnih vlagateljev in na ta način želimo zapolniti finančno vrzel, eh, ki je izjemno velika in ki jo je izpostavil že gospod Reuters na začetku. Ravno kar smo pripravili dokument, ki vam bo eh, na voljo v prihodnih tednih in ta dokument govori o tem, kako bolje vključiti zasebni kapital v financiranje naših projektov celo vrsto predlogov uh, smo nanizali, o katerih bo seveda potrebno razpravljati in seveda bi bilo zelo zanimivo o tem razpravljati z vami. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala, gospod Seki, zelo ambiciozni ste. Ampak, ko ste govorili o povezavi med Lizbono in Madridom, ste rekli, Do konca leta 2030, to je pa čez deset let, tega si ne moremo privoščiti, to je prepozno. Gre za ključne povezave in pospešiti moramo izvajanje naših načrtov. Kaj bomo pa počeli v teh desetih letih, če je vaš cilj leto 2030? Seveda se je potrebno zastaviti vprašanje financiranja, ampak. Finančnih sredstev je dovolj, potrebno jih je le preusmeriti v te najpomembnejše projekte. Evropski državljani želijo konkretno izvajanje, če bi nam uspelo povezati prestolnice, bi to bilo nekaj povsem novega do konca tega mandata, ne pa čez deset let. In sedaj gledam gospoda Rikeja, ki se skupaj z mano eh, pogaja o Brexitu. Potrebno je odpreti severni koridor. Potrebno je zagotoviti eh, pomorske avtoceste. To je točka, pri kateri ustrajamo. In še zadnji, koordinator. Zato pa nič manj pomemben, gospod Groš. Hvala lepa, gospa predsednica. Tudi jaz bi rad povedal, kako sem vesel, da uh, sem eh, tu spet med uh, starimi poslance in tudi novimi v tem uh, odboru. Govoril bom uh, o uh, svojem. Uh, koridorju, za katerega sem pristojem. Pripravil sem nekaj pristojni 6000 km multimodalno eh, eh, pet eh, tisoč eh, kilometrov cest, eh, tisoč železnice. Tu gre za zelo dobro situirano povezavo. Tu gre za povezavo med Severnim morjem in nemškimi pristanišči ter Grčijo. In ta regija postaja tudi če dalje bolj pomembna in v Grčiji je tudi če dalje več investicij pa tudi zunaj eh, Evrope. Vse to kaže na eh, interes eh, za to območje. Torej, eh, notranja plovba in železnica eh, predstavljate najbolj eh, vzdržna načina prometa. Torej, če vzamemo ta koridor, morate šestkrat zamenjati lokomotive, imate tri različne električne sisteme, včasih imamo tudi različne širine osi, Eh, tudi teža na os je zelo različna in srednje, poprečna eh, hitrost eh, tudi niha. Vse to boste našli tudi v gradivu, ki ga boste ga prijeli in to seveda tudi kaže, kakšen je izziv na tem koridorju. Eh, poleg tega imamo tudi zelo veliko dosjejev um, in projektov. Eh, Francija in eh, Belgija imata proračun 2 milijardi evrov iz uh, instrumenta za povezovanje Evrope. 85 odstotkov investicij gre v železnico uh, in mislim, da je to tudi upravičano. Eh, pri projektih, ki jih sedaj podpiramo, eh, je tako, da gre za, v veliki meri za eh, čezmejne projekte in do leta 2023 želimo končati 94 začetih projektov. Predvsem pa potrebujemo tudi CEF2, se pravi še en instrument za povezovanje Evrope, zato da bomo zagotovili povezave, ki si jih želimo tu gre za okvir 4 milijard, ki jih je treba financirati v naslednjih letih. Eh, o koridorju, govoril sem o železnici, eh, vendar tudi laba je zelo pomembna eh, za notranjo plovbo in tu imamo tudi zelo velike izzive. Tu imamo tudi dialog med Nemčijo in Češko. Potrebno je dati tehnično pomot eh, za to, da bodo nemški sistem sprejeli tudi v drugih državah, da bomo na ta način lahko ustvarili nek napredek na področju labe tu imamo tudi zelo konkretne diplomatske korake. Pomembno je, da sta se glede koncepta države dogovorili. Potem pa še nekaj konkretnega uh, o čezmenem uh, eh, povezovanju, to je uh, eh, Dresden-Praga, železniška povezava. Tu imamo osko grlo, uh, bottleneck, kot pravimo v slabi francoščini. To, je, to moramo spremeniti. Ta povezava med eh, Prago in eh, Dresdnom eh, je polna zastojev, tako na cesti, kot tudi na železnici je velika zasičenost in zaradi tega kljub samo želimo še bolj podpreti železnico, prehod na železnico tu v tem sektorju. Seveda pa imamo tu tehnične težave. mi smo tu seveda že zbrali določene izkušnje v tem koridorju. In kaj je glavni izziv? Dejstvo je, da je financiranje še vedno velik izziv in zaradi tega je tudi CEF2 tako pomemben. Pomembna je tudi koordinacija strukturnimi skladi. V nekaterih regijah se porabi več denarja eh, iz strukturnih skladov kot naprimer iz CEF-a in tu je treba dejansko zagotoviti koordinacijo, saj imamo skupni cilj tudi pri porabi. Torej, eh, ni samo financiranje izziv, eh, mnoge stvari dejansko podcenjujemo in sicer učinek na rast in uh, okolje. To tudi dejansko uh, merimo. Vidimo, kakšen je učinek na emisije CO2, na zaposlovanje, na rast. Uh, in uh, treba je upoštevati tudi zakonodaje v državah, naprimer na področju okolja, javnih razpisov. Uh, zaradi neizvajanja določene zakonodaje prihaja do zamud pri projektih in včasih tudi projekti nimajo dovolj uh, uh, kadrov za management, za upravljanje projektov, se pravi eh, na sektorju prometa je treba eh, posvečati več pozornosti tudi nacionalnim strukturam, več kot v preteklosti. Še nekaj. Včasih se investira ena milijarda za to, da v koridorju pridobimo eno uro, pri eh, koridorjih eh, eh, za eh, prevoz blaga, pa imamo včasih tudi 20-30 ur čakanja v določenem koridorju na obmejnih območjih. In mi moramo teh 30 ur čakanja eh, eh, zreducirati na dve uri posod. Eh, oska grla so administrativni problemi, varnostni problemi, eh, problemi z izmenjavo in časom. Eh, tu vidite, eh, katere težave smo ugotovili v čezmejnih območjih. Ponekod čakajo 4 ure na drugo lokomotivo, 2 uri na to, da policija pride. Tu gre torej za dobro voljo med državami, med administracijami na področju varnosti. E, torej, tu lahko zelo veliko e, izboljšamo, ne da bi pri tem morali porabiti veliko denarja. E, imamo 240 eh, pobud, ki jih moramo sprejeti in počasi jih začenjamo izvajati. Torej, potrebno je sodelovanje med državami, ta pristop koridorja. Se pravi, mi ne smemo misliti samo do eh, meje, mi moramo uporabljati vse eh, vrste prometa, zlasti železnico in notranjo plavbo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Groš. Potem bom odprla seveda. Eh, razpravo. Po vašem prispevku bo to enostavno. Videli smo eh, tudi Grčijo. Eh, tu med nami je tudi nekdanja grška ministrica za turizem, ki je izpostavila tudi zamudo pri železnici v Grčiji. Včasih so dejansko uh, samo investirali v ceste. Treba je spremeniti kulturo, se pravi zagotoviti prehod ceste na železnico in to ni enostavno. To gre za eh, vprašanje politične usmeritve, pa tudi investicij. Potrebne so pogumne investicijo. Sedaj odpiram razpravo. Gospa Teller, prosim, vaše, eh, vi ste na vrsti. Uh, hvala lepa, spoštovani koordinatorji, hvala za vaše predstavitve. Vsi se popolnoma strinjamo s tem, da bo zaključek koridorjev sprostil pritisk na obstoječa omrežja. In če bo to doseženo, bo to res velik dosežek. No, sama prihajam iz uh, Tirolske in v mojem volilnem okrožju bi bili zelo veseli, če bi komisija igrala malo bolj aktivno ulogo pri kronološki koordinaciji čezmejnih uh, eh, graden. Vse evropsko prometno omrežje naj bi povezovalo naša gospodarstva, spodbudil naj bi čezmejne povezave. No, ampak brez nadzora od zgoraj regije nimajo vzvoda, ne morejo pospešiti čezmejnih uh, eh, graden. Zato vas sprašujem, kako boste izboljšali koordinacijo med državami, zato da bi se izognili zamudam. In pa še drugo vprašanje. To je povezano z gospodarskimi koristmi in stroški. Kot ste omenili v svojem eh, povzetku, EMF eh, ocenjuje, da obstaja velika korist za države, če dobro izvajo načrte. Če pa prihaja do zamud pri izgradnji na eni strani, potem tudi druga stran sredstev ne more, biti, ne more porabiti tako učinkovito, kot je bilo predvideno. Kako se boste v prihajajočih letih eh, soočili s tem problemom? Ol. Hvala lepa. Sedaj gospod Ramon Pazastjas, prosim, beseda je vaša. Si, muchas gracias, señora. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Evropske sanje so nastale pred 50 leti. Takrat smo obljubili prosto gibanje državljanom. Šlo je za dva tipa svobodnega gibanja. Torej, gre za osebno svobodo, lahko bodo potovali posod po Evropi, šlo pa je tudi za gospodarsko svobodo. Osebe in podjetja naj bi tako dobila možnost trgovati za svojimi storitvami in pa blagom posod po Evropi. Res je, da ta pravica obstaja. Res pa je tudi to, da te pravice niso dovolj konsolidirane v vseh regijah, v vseh državah Evropske unije. V tem primeru bi omenil tako imenovane periferne države. O tem so govorili tudi koordinatorji. V teh eh, državah se sprašujemo, kaj se dogaja. Torej gre za države kot so Romunija, Bolgarija, Grčija, Portugalska, Španija. Eh, te države nimajo mm, dovolj dobro izgrajene infrastrukture, zato da bi lahko zagotovile to svobodno gibanje, ne samo oseb, ampak tudi blaga. To je eden izmed eh, glavnih ciljev, ki bi ga morali zagotoviti v Evropski uniji oziroma ga izpolniti. Eh, naj podam eh, korekten primer konkreten primer uh, iz Španije. Eh, in sicer naj omenim regijo Mursijo, ki je tako imenovani vrt Evrope. Mursija je izredno konkurenčna regija, izvozna regija, vendar pa nima zagotovljene enake stopne konkurenčnosti z drugimi državami in regijami v Evropi, ravno zaradi pomankljive infrastrukture. Uh, Jaz eh, govorim kot koordinator skupine Renew Europe. Eh, naša skupina je prepričana, da so ti koridori bistvenega pomena. No, ampak eh, ni dovolj, da poskrbimo samo za periferne države, treba je poskrbeti tudi za regije, kot so Mursija, kot so Transilvanija um, in pa druge obmejne regije. Vse vse regije morajo imeti zagotovljene enake izhodišne možnosti. <coughs> Vem, da upravljate odgovorno delo, ampak vseeno bi vam želel eh, zastaviti naslednje vprašanje. In sedaj govorim ne samo kot koordinator skupine Renew Europe, ampak eh, govorim tudi kot predstavnik perifernih držav, eh, eno izmed teh tukaj zastopam. Ena, um, tudi naša predsednica je govorila o tem, kdaj bodo te periferne države, kdaj bodo periferne regije perifernih držav imele enake možnosti uživanja tega evropskega koncepta svobode, gibanja, storitev oseb in uh, blaga. Eh, kdaj se bo to zgodilo? Če tukaj ne bomo določili končnih eh, rokov, eh, potem bo to ostal nek zgolj abstrakten cilj. Skratka, zahvaljujem se vam za vaše predstavitve. Seveda želimo vsi skupaj izboljšati uh, stanje, ampak zato je treba določiti tudi točne časovne roke. Gospod Putikov, beseda je vaša. Euh, Madame la présidente, euh, d'abord, euh, chers collègues, je voulais aussi vous souhaiter. Gospa predsednica, drage kolegice in kolegi, vsem želim dobrodošlica. No, nadaljevala bom v nemščini. Imam vprašanje v zvezi z proračunom in v zvezi z financiranjem. Prihajam iz skupine zelenih in zato je jasno, da podpiramo vaš cilj razogličenja evropskega projekta in pa povezovanja. Uh, evropejk in evropejcev. Vseeno pa mi ni jasno, kakšne sinergije obstajajo med različnimi deli proračuna, kdo ima tukaj vpliv na kaj, ali lahko kaj več podrobnega poveste o tem. Um, srčika vašega dela so čezmejni projekti. Ampak, če slišimo, da so ti kronično podfinancirani, potem eh, tudi ne more ustrezno napredovati. Zato se sprašujem, kako vas lahko podpiramo pri vašem delu mm, koordinatorjev. Um, naj se zauzamemo za hitre železniške povezave, naj se zauzamemo za več nočnih vlakov. Um, namreč nujno potrebujemo alternativo letenju. Skratka, to je pod vprašanje, predvsem pa me zanima vprašanje proračuna in financiranja. Hvala lepa. Gospod Robert Zile, prosim. Uh, Hvala lepa. Vedno vas je lepo pozdraviti tukaj. Hvala za vaše predstavitve. Imam dve vprašanje. Najprej za gospoda Reutersa. Eh, gre za povezave med ustanovo za povezovanje Evropi 1 in, in 2. Kako bo zagotovljena ustrezna povezava med tema dvema eh, programoma? Ali je res, da še vedno pričakujete razpise v CEF 1, eh, tudi v okviru kohezijske politike? In pa kako se vse skupaj povezuje z večjim finančnim okvirom? Tudi uredbe bodo spremenjene, no, ampak vseeno bi lahko prišlo do problema pri eh, pretoku denarja na prehodu iz leta 2020 eh, na 2021. Eh, predvsem bi lahko prišlo do problemov pri čezmejnih projektov, ki ste jih izpostavili kot najbolj problematične in tako bo verjetno ostalo še nekaj časa. Uh, ali bi lahko tukaj komisija uporabila sistem eh, spodbud in kazni, eh, zato da bi spodbudila eh, čezmejne projekte. Nekatere države članice se tukaj preveč držijo nacionalnih projektov in ne želijo poskrbeti za ustrezen napredek pri čezmejnih projektov. Pa še naš nekdani kolega Matje Groš. Torej, ali vidite možnost, eh, da bi do leta 2027, torej tri leta pred iztekom teh glavnih programov, eh, zaključili eh, programe, ki so financirani iz CEF-a. Nekateri projekti so bili dobro opravljeni, Um, seveda je treba te primerjati z kriteriji, ki so bili zastavljeni, ali vidite tukaj kakšen problem ali ne. Hvala, Robert, gospa Kunara. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Naj se najprej zahvalim koordinatorjem za upravljeno delo. Zahvaljujem se jim tudi za vse informacije. Zanima me vprašanje koordinacije eh, prometnih koridorjev oziroma usklajevanje le teh z eh, podnebnimi spremembami. Morda bi lahko poskrbeli za napredek predvsem pri tistih regijah, ki trenutno zaostajajo. Imamo vzhodno-sredozemski koridor, ki povezuje Grčijo in Balkan. No, ta koridor je mm, zgovoren primer. Ehm, pri tem vzhodno-sredozemskem koridoru eh, koridorju gre za majhen delež celotnega omrežja TNT. Tukaj ni bilo dovolj politične volje. V zadnjih letih uh, smo sicer bili priča prizadevanjem za boljšo integracijo. Pripravljen je bil strateški načrt, v skladu s katerim bi naj. Uh, Projekte zaključili do leta 2004 in uh, dvajset. Tudi naša predsedujoča si je ob obisku delegacije ogledala te projekte v Grčiji. Eh, tukaj bi nas zagotovili panevropsko povezavo med Grčijo in Bolgarijo. Zato, da bi lahko povezovali pristanišča, kot so Burgo, Burgas, Varna, da bi lahko to povezali z Bos, eh, Bosforjem in vse skupaj bi povezali z pristanišči, kot so Solun in Andropoli v Grčiji. 54 je takšnih načrtov. Do leta 2023 bi naj te načrte zaključili. No, to je seveda zelo ambiciozno. vlad, prihodnje vlade bi morale nadaljevati z ritmom dosedanjih vlad, zato da bi prišli do željenih rezultatov. Hvala lepa, gospod Riki, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej vprašanje gospodu Reutersu iz komisije glede velikih mrež. evropske institucije že 25 let ustvarjajo uh, instrumente za uh, transevropska uh, omrežja, imajo tudi uh, regionalne finančne instrumente. E, tu e, so bili najprej regionalni, potem instrument za povezovanje Evrope, potem pa e, investirajmo v Evropo. Se pravi, če dalje več je instrumentov, agencij za standardizacijo in tako naprej. čemu enoten sistem, če moramo štirikrat menjati eh, lokomotivo, čakati in podobno. Torej imamo celo vrsto instrumentov. In moj problem je, eh, veliko je vertikalnega, ni pa horizontalnega. Mi moramo bolj horizontalno gledati na mreže. Naj razložim, mrežam je treba dati neke ocene. Eh, neke, eh, vred, neko vrednotenje za evropsko eh, območje, se pravi monetarno, eh, standardizacijsko, socialno, ekonomsko. Se pravi, tu potrebujemo neko vrednotenje. Drugič, tu gre za vprašanje financiranja. Carlos je tudi na to spomnil. E, imamo pač problem. Imamo instrumente, uskladimo jih, težko pa uskladimo nacionalno, regionalno in evropsko financiranje. Naprimer CEF, eh, potem regionalno financiranje, lahko potem eh, eh, gremo tudi v sklad za investicijo v EU. Torej, tu ni usklajenosti. Gospod eh, predsednik Seki že nekaj let dela na tem področju, pozna eh, težave. Treba je zagotoviti boljšo finančno hor, eh, horizontalnost in tudi administrativno horizontalnost. Mi imamo direktive o upravnem poenostavljanju. Imamo smart TNT. pri velikih infrastrukturnih omrežjih. Imamo vedno majhne etape, naprimer osem let pripravljamo uh, stvari, ki so velike. In v eni sami državi, naprimer, potem ne zorganizirajo stvari, da bi delovalo uresničevanje. In mi vemo, kako težko je to zagotoviti. Potrebujemo normativno, finančno in administrativno transversalnost. Torej, eh, mi moramo torej tu poskrbeti za večje povezovanje. Imam pa še dve vprašanji za vodje eh, mrež. Najprej Matjo. Politična scena na jugu mreže se spreminja, naprimer Makedonija, odnos Severne Makedonije z Grčijo se je spremenil, izboljšal. Eh, politika se počasi premika. Kitajci so zelo prisotni zlasti v tej regiji. Kako analizirate politične dogodke, ki vplivajo na ta projekt? Profesorja Sikija pa sprašujem naslednje. Ko gledam Atlantski koridor, ugotavljam dve stvari. Prvič, tu imamo evropsko prioriteto Eh, ta povezava čez eh, eh, Pireneje. Se pravi, tu imamo neko geostrateško anomalijo, saj imamo tu pač dve neusklajeni zadevi. Ali ste tudi vi odločali o spreminjanju tega koridorja? obstaja pomankanje eh, komunikacije med vzhodom in zahodom v tem atlantskem koridorju. Mi imamo eh, periferne regije, sedaj pa na primer Bretanjo izključujejo iz te mreže. Mislim, da bo Brexit spremenil naš pogled na temo. Tu se bodo pojavili novi problemi. Ali so uh, eh, eh, primerje tudi francoski eh, na črti in tudi dejstvo, da La Rochelle ni del eh, TNT-ja. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod eh, Deli. Eh, naj povem, on ni moj sorodnik. Hvala le, gospa predsednica. Eh, eh, Želel bi zastaviti vprašanje gospodu Grošu in pa gospodu Reutersu. In sicer govorim o Zahodnem Balkanu in procesu širitve. To je omenil že eden izmed drugih govornikov. Če se pravilno spomnim, smo pred nekaj meseci v Evropskem parlamentu odobrili predlog za prometne oziroma za program prometnih povezav z državami Zahodnega Balkana. E, tako bi naj odpravili oska grla, poskrbeli za čezmejne povezave in tako naprej. Ali kot koordinatorji Vidite že kakšne rezultate te skupnosti, tega projekta? Ali je infrastruktura v teh državah že kaj bolj kompatibilna z vseevropskim prometnim omrežjem? Če poslušamo novice iz teh držav, lahko gotovimo, da tam poteka kar nekaj velikih infrastrukturnih projektov. Zanima me, če so ti projekti po vaših ocenah v skladu z evropskimi standardi. Po eni strani zanima pa me tudi to, kaj počne Evropska unija za to, da bi podprla te projekte. Zanima me, ali boste te načrte vključili v vašo oceno izvajanja uredbe o vseevropskih prometnih omrežjih, ki je predvidena za leta 2023. Eh, skratka, mislim, da je treba zagotoviti povezave povsod po Evropi. Eh, ne smemo dovoljevati slepih eh, pek oziroma uskih grl. Hvala lepa, gospa Bilbao, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj. Upam, da ste si v počitnicah dobro odpočili, kajti sedaj nas čakajo zelo zahtevne naloge. Začela bom za besedami gospoda Reutersa. Rekli ste, da bi države članice morale dati prednost projektom TNT. In ravno tega nam manjka. Lahko govorimo o administrativnih problemih, ampak dejansko o tem vedno znova govorimo v zadnjih letih. Govorim o zadnjih letih, da spoh ne omenjam leta 1994, ko smo določili prednostne projekte. Leta 2014 smo revidirali te projekte in spet smo povdarili, da so to projekti, ki so nujno potrebni za to, da bi odpravili oska grla, za to, da bi poskrbeli rast s pomočjo uh, gibanja um, blaga in oseb, zato da bi znižali emisije CO2. Ampak kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, o čemer je poročalo računsko sodišče. Države članice niso dovolj učinkovito in smotrno porabile finančnih virov Evropske unije. Ponekod celo niso izkoristile jas, eh, lasnih proračunov. Ti projekti niso bili prednostni. Kaj se je zgodilo? V številnih državah eh, so zgradili košček prednostnih projektov, mm, vse ostalo pa je obstalo. Tako da ne samo, da smo slabo upravljali za sredstvi, ampak denar pri tem celo izgubljamo. Zato moramo vsi razmisliti o tem, kaj lahko naredimo, zato da bi spet uh, od držav članic uh, zahtevali, da upoštevajo naše prednostne projekte in jih podprejo. Pa še nekaj. Po reviziji leta 2013 smo revidirali tudi uredbo, no in uh, zato čestitam našim kolegom in tudi koordinatorjem, ki pokažejo veliko mero diplomatskih veščin, ki, ko govorijo o tem, kaj vse države članice niso naredile. No, uh, ampak kljub temu, da je že nekaj let minilo od krize leta 2008, se še vedno tukaj ni dovolj premaknilo, še vedno izgubljamo veliko denarja in uh, projekti se ne razvijajo. Mislim, da bi tukaj morali apelirati na države članice. Države članice bi morale zavihati rokave, kaj ti brez njih ti cilji ne bodo doseženi. Naslednja točka. Skrbi me Atlantski koridor. Kakor je povedal gospod Seki, obstaja v moji državi veliko zaostankov pri tem projektu. Uh, leta 2018, leta 2019, vedno znova prihaja do uh, eh, oskega grla pri prehodu tovornjakov v, um, na področju meje v Irunu. Tukaj prihaja do velikih uh, promet, prometnih zastojev če ne bomo tukaj eh, napredovali na področju teh projektov, potem ne bomo napredovali ne na področju rasti, ne na področju razogličenja, ne na področju turizma. Kaj lahko naredimo kot eh, Evropski parlament za to, da bodo države članice stavile na te prednostne projekte in da bodo napredovali? Potem. Zanima me tudi, kaj se dogaja z tem projektom eh, Svilne poti, ki jo Kitajska izgrajuje pri nas. Um, oni to počnejo tukaj pri nas, naši projekti pa stojijo. Pa še nekaj bi želela povdariti. Tukaj ne gre samo za vprašanje financiranja. Kako naj pričakujemo zasebne investicije, če ne moremo dati zasebnim investitorjem dovolj pravne gotovosti, kajti pravila preprosto niso dovolj jasna. Gospod Seki, zanima me, kako gledate na odnos francoske vlade, sedanje in pa prejšnjih, eh, ki ne želi zaključiti atlantskega projekta z izgradnjo Eh, dela poti med Lyonom in pa mejo z Irunom. Skratka, kako naj poskrbimo za nekaj več politične volje držav članic? Poskrbeti moramo za povezave med uh, oziroma poskrbiti moramo za zavezništvo med komisijo in parlamentom, zato da bomo pritisnili na države članice in da bodo te potem učinkovito porabile temu namenjena sredstva v naslednjih eh, proračunskih letih. Gospod Seki, zanima me, kako ocenjujete odnos eh, francoske vlade pri izgradnji Atlantskega koridorja in zanima me, kako lahko pritisnemo na države članice, kaj ti Res eh, je že nekoliko dolgočasno, da vedno, ko razpravljamo o teh projektih, moramo opozarjati na ene in iste stvari. Tukaj gre za odgovornost držav članic in pa njihovih vlad. Hvala lepa, gospa Bilbao. Skrajšali bomo čas za govor, ker zamujamo. Gospod Ensli, dober dan. Beseda je vaša. Hello, um, okay, take... Lepo pozdravljeni. Nikomor ne želim odžirati časa. Pa saj imate čas, saj tri minute. No, na podlagi tega, kar sem slišal, se mi ne zdi, da tukaj obstaja neka podnebna kriza. Kako nameravate v prihajajočih desetletjih dekarbonizirati evropski projekt? Eh, in eh, pravzaprav me zanima, kakšne mm, cilje ste si tukaj zastavili. Tri minute vam dam, vi pa porabite 30 sekund. Gospod Perensen, beseda je vaša, prosim. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Kot je pravilno poudaril gospod Reuters, so predvsem čezmejni projekti bistvenega pomena za dokončanje koridorjev. To so poudarili pravzaprav vsi. Um, koordinatorji, ki so danes tukaj. Imamo tudi dosje o pametnih vseevropskih prometnih omrežjih. Tukaj se ukvarjamo z vprašanjem, kako lahko izboljšamo postopke v državah članicah, zato da ne bi prišlo do nepotrebnih stroškov in zamud. Ampak, čeprav razumem, je sedaj na potezi svet, ki pa ne reagira. Zanima me, kako ocenjujete ta dosje, kakšen pomen ima za vaše delo in v kolikšni meri bi lahko prispeval k dokončanju teh koridorjev. In pa še gospod Balaš. Omenili ste 350 projektov. Zanima me, koliko izmed teh projektov jih je čezmejne narave. Gospod Groš je tukaj podal nekaj primerov. Koliko od teh projektov je čezmejnih in ali lahko poveste kakšen konkreten primer, kjer so različni postopki med državami članicami povzročili zaostanke pri napredku projektov. Hvala lepa, gospod Etienne. Mislim, da sem pravilno izgovorila. Ja, ste. Hvala lepa, kolegice in kolegi, koordinatorji. Moje vprašanje bo zelo kratko, ker je Dominik Riki in eh, Izaskon Bilbao to omenila. Vi, gospod Seki, ste pokazali zemljevid Atlantskega koridorja In omenili ste, da zadnji del v Franciji med Bordojem in špansko mejo, da bo zamujal. Zastavil sem si vprašanje, kateri instrumenti so vam na voljo, ali imate kak vzvod za to, da pospešite stvari, kaj mi lahko storimo v parlamentu, da vam pomagamo, kaj te mi vsi vidimo, da hitre povezave med Bordojem in pa Rizom močno izboljšajujejo situacijo za potnike in blago. In sedaj pa nastaja novo osko grlo. Iza Skonbilbao je že vprašala, kaj lahko storimo in kakšne so vaše možnosti, da pospešite oblikovanje in vzpostavitev te pomembne povezave za eh, čezmejni promet. Hvala lepa, gospod Etjens. Naj vas spomni na nekaj. Pred 30 leti so vsi stavili na TŽV, sedaj pa to stane zelo veliko denarja. Eh, kaj se je zgodilo? Vlade so eh, naredile politično izbiro in se niso več ukvarjali z drugimi koristnimi mrežami. mi ne moremo imeti načrt A in načrt B in oba hkrati enako financirati. To je izbira. Plan B je renoviranje eh, v tem trenutku zato, da bi se približali eh, hitrim eh, progam, vendar te so deficitarne, ker so zelo drage. No, tu sem hotela izpostaviti. Gospa Ahno, dober dan, beseda je vaša. Dober dan. Kratko vprašanje. Ali bomo imeli predstavitve tudi drugih koridorjev? Ali lahko koordinatorjem sedaj eh, zastavim vprašanje, ali eh, bom dobila odgovore tudi v zvezi z drugimi koridorji? Na, to je prvi del koridorjev, devet jih je in e mi bomo imeli še druge predstavitve, zato da predstavimo vse koridorje, vseh devet. E, torej, mi, e, mene zanima, ali se bo to zgodilo čez en teden, čez en mesec, zaradi tega, ker je pač treba tudi ustrezno pripravljati proračun. V koledarju nimamo več eh, vsak teden sestankov našega odbora. Naslednjič bomo zagotovili, da bodo prisotni eh, koordinatorji za druge koordinatorje. Eh, ne, naslednjič bo prepozno. Bom zastavila vprašanje. Živela sem v Bukarešti in prestolnica ni povezana z preostankom mreže. Eh, to je bilo obljubljeno, ko je Romunija postala članica Evropske unije. Romunija je zelo proevropska. Od eh, leta 2007 poskušajo povezati Bukarešto z mrežo TNT. Eh, kaj načrtujete? Kako Eh, naj spremenimo obravnavanje te teme, da bodo tudi drugi rezultati, kajti če bomo delali na isti način naprej, bodo tudi rezultati isti. Imamo naprimer eh, enklave, Moldavija in podobno, ki niso povezane, eh, čeprav je tam 20 milijonov prebivalcev v teh nepovezanih regijah. Torej, jaz poznam uh, uh, teren, mi potrebujemo tehnično pomoč, ne pa papir, ne dokumente, potrebujemo osebe, ki vodijo stvari. Eh, vedno smo govorili o eh, administrativnih zmogljivostih, vendar ta strategija je bila neuspešna. Mi ne moremo več govoriti o tem, mi ne moremo eh, razvijati administrativno konkurenčnost in na drugem mestu pa imeti pač te prometne povezave. Eh, potrebujemo drugo strategijo, kajti če bomo nadaljevali po starem, bodo tudi rezultati isti. Torej, vsekakor moramo eh, razviti to tehnično eh, pomoč na terenu. Potrebujemo vodje programu. To morajo biti Romuni. Veliko jih je, ki so kompetentni, pa jih romunska vlada ne zaposli. Torej, mene zanima sedaj, eh, ali je to, kar vi predlagate, kaj vi predlagate. Hvala lepa za ta dinamični prispevek. Gospod Kov, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. To je nekaj, kar želim dodati. Ali vemo, kakšne so toplogredne emisije teh projektov. Mi vemo, kakšni so finančni stroški, kakšni so oglični stroški, tako pri eh, kapitalskih investicijah, kot tudi pri. Torej, zanima me, kakšne bodo emisije vseh teh projektov. Eh, Scott in gospa de Grunenberg sta to tudi povedala. Mi moramo Eh, razogličiti in eh, zato moramo popolnoma oceniti te projekte in sicer ne samo z finančnega vidika, temveč tudi z okoljskega vidika. Potrebujemo pač nek eh, oceno na tem področju, nek pregled. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kof. Gospod Novakov, beseda je vaša. Hvala lepa, tudi jaz bom kratek kot ponavadi dobro je, da imamo TNT na mizi. To je prva tema nove politične sezone zaradi tega, eh, ker eh, mislim, da moram povedati svoje mnenje o tem. Ne glede na to, kako digitalen bo naš svet v prihodnje, potrebujemo širše avtoceste, hitrejše eh, vlake, večje luke, več eh, letališč, ker živimo pač v fizičnem eh, svetu. V zadnjih petih letih v parlamentu sem veliko časa preživel v proračunskem odboru, torej slo, sledil sem prometu in razvoju TNT in videl sem, da je malo finančnih sredstev. Mi potrebujemo Eh, tri uh, uh, uh, milijarde, tri trilijarde za to, da zaključimo pač te projekte. Tudi, če bi porabili ves proračun za TNT, ga ne bomo mogli dokončati v času. Nobena vlada ne more pač eh, zagotoviti toliko sredstev, eh, da bi lahko srezno financirala TNT. Eh, pa je to zelo pomembno za ustvarjanje delovnih mest, za ekonomijo. Nekatere države, zlasti na geografski periferiji Evropske unije, so povsem odvisne od tega. Podjetja so odvisna od cest in železnic. Vlade, nevladne organizacije, Eh, ekonomska rast, eh, življenski standard, vse je odvisno od infrastrukture. Eh, spomnim se priljubljenega filma s Tomom Cruzom, kjer tuli, pokaži mi denar, pokaži mi denar in sedaj smo morda na istem. Potrebujemo pač finance za to, da zaključimo te projekte. Hvala lepa za te vprašanje. Sedaj pa prosim na konkretne eh, odgovore, torej potrebujemo jasen koledar. Moramo biti odločni, da bomo izbrali ustrezne projekte in eh, ocenili eh, tudi okoljski učinek, ekonomsko-socialni učinek. In rekli ste, da je treba tudi vedeti, kakšna je eh, finančna eh, perspektiva. Tu ne gre samo za zneske, tu ne gre samo za neke mehanizme. Eh, če stvari niso urejene na terenu za upravljanje projektov, spet ne bomo dosegli rezultatov. Torej stvari postajajo komplicirane. In potem pa še Eh, nekaj, obračam se gospodu Reutersu, veliko eh, vprašanjev je bilo. Slišali smo vprašanje glede eh, interoperabilnosti. Kako množico mrež povezati, ne v desetih letih, v petih letih, kako dati realne impulze v petih letih da bomo imeli pač Budimpešto in Pariz eh, ustrezno eh, povezana eh, in da bomo rekli, to je Evropa. Eni govorijo o investicijah, o diplomaciji, vendar mi smo tukaj zato, da damo impulze. Naš odbor mora dati nek zagon Evropi. Eh, eh, sedaj pa eh, gospod Rojtar. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa tudi vsem poslancem in poslankam, ki ste govorili danes popovdan. Hvala za vse komentarje. Naj bom čim bolj konkreten. Res je, imamo jasno vse, Eh, zakonodajo, ki je bila sprejeta 2013, eh, kjer pač pravimo, da mora biti eh, osrednje omrežje razvito do 30 in do konca do leta 2050. Vse mora biti interoperabilnost. In mnogi poslanci so to že tudi omenjali, ni dovolj sredstev večina držav članic eh, investira ni cela osem eh, odstotka BDP, eh, morali bi pa biti nad enim odstotkom, ena cela dva odstotka za to, da bi uresničili cilje. Gospod Novakov, ki je nazadnje govoril, je jasen. Države članice morajo ne samo govoriti, temveč tudi eh, udejanja te stvari. Eh, zelo dobro sodelujemo s tem odborom in naša naloga je, da skupaj zagotovimo dovolj sredstev. Kolegica Anja je bila jasna. Eh, proračun eh, za leto 2020, ki ga predlagate, lahko absorbiramo brez problemov. Imamo ustrezna sredstva in tu s temi sredstvi lahko uredimo uh, najbolj nujne pro, uh, projekte povezane z interoperabilnostjo. Kar pa zadeva povezave uh, romunske prestolnice in podobno. Vse to lahko storimo samo, če uh, združimo vas trud, če povežemo CEF in kohezijski uh, načrt, če povežemo CEF in Junkerjev načrt, CEF in zasebne investicije. Uh, Eh, seveda bomo opravili revizijo TNT, eh, moja ekipa bo to storila k malu, to bo analizirala in predstavila odboru. Povedali bomo, dokam smo prišli. Vsaka koordinator eh, bo pokazal te načrte tehničnih parametrov. Imamo različne parametre, po osem, nekateri so povedali, da eh, tu nimamo ustreznega uresničevanja. Torej, mi vam bomo predstavili, kaj potrebujemo in ali lahko, na primer, dosežemo določene cilje do leta 2030. Poskušali bomo biti konkretni in tudi konkretno imenovati finančna sredstva, ki so potrebna. Torej, eh, Vse to je torej najprej vprašanje zadostnega financiranja. Zakonodaja je jasna, mi jo lahko seveda izpopolnimo, vendar mi vemo, kaj moramo storiti. Prvo, kar nam manjka, so finančna sredstva. Drugič, pripravljenost držav članica to storijo in izvedejo. Koordinatori, eh, mi smo jim hvaležni, eh, pač poskušajo eh, zagotoviti neko koordinacijo. Imamo devet za koridorje in dva za horizontalne pripravljenosti prioritete. Gospod Patkok vsak mesec eh, eh, potuje, eh, sedi v podjetjih, vendar na koncu pač odločajo države članice, ne gospod Pat Cox. On povezuje regije, mesta, infrastrukturna podjetja, države članice. In podobno je za Dresden, za Prago in tako naprej. Če pa države članice ne ukrepajo, noče ukrepati, potem stvari ne bodo delovale. E, mi imamo zakonodajo, mi moramo dati neko, neko olje v stroj za to, da bodo pač e, države povezane. Če mi ne bomo storili nič, potem se niti za mizo ne bodo usedli skupaj. Koordinatorji jih dosti krat silijo e, v to. In tretja stvar in gospodu Zileju sem hvaležen, da je omenil tudi kratkoročne vidike. Ne moramo samo čakati do 2021 in uh, uporabi ali izgubi. Če eh, države članice proračuna ne bodo porabile, bomo ta denar dali drugam. Mi ne moramo imeti parkiranega denarja. To je že uveljavljena politika in koordinatori, ta odbor, mi vsi to vedmo. Če se denar ne uporablja, se nameni drugam. In gospod Zile, to se bo zgodilo tudi leta 2020. Eh, komisija je glede tega bila zelo jasna, eh, tudi na prejšnjih sestankih tega odbora. To se bo zgodilo. Seveda eh, ocenjujemo vsak projekt zase, ali deluje ali ne, ali je pravočasen ali ne, ali se. Eh, denar teče, kot bi moral ali ne. In vaš eh, odbor bo prvi obveščen o situaciji. In še zadnje vprašanje, gospa Deli, je TCT eh, prometni sporazum, tu imamo že tehnični sekretarijat, prvi sestanki so že potekali med državami, ki so vključeni. Prva točka, ki jo obravnavajo, je čezmejna povezljivost. Eh, eh, instrument za povezovanje in Evrope eh, je namenjen državam članicam in mi lahko s tem samo deloma obravnavamo čez mejne projekte. Mi imamo seveda tudi jasno situacijo. Države članice morajo sodelovati, morajo povezovati svoje projekte v koridorje in morajo pač eh, slediti nekemu dokončnemu cilju. In to poskušamo mi eh, storiti s vsemi koordinatorji v vseh koridorjih. Se pravi, eh, mi ne želimo investirati samo v en predor, temveč želimo dejansko ukrepati po celotni progi. Mislim, da vam lahko koordinatorji za to povedo veliko primerov. Hvala lepa. Sedaj prosim naše koordinatorje naj bodo zelo kratki. Videli ste, da vas želijo eh, poslanci podpreti. Imamo pa jasne cilje, podnebne, glede učinka na eh, pokrajino. Kako je s to povezljivostjo med eh, regijami? Kaj blokira? Kaj blokira? Eh, stvari, zakaj ne dosežate, dosegate rezultatov. To nam morate povedati. Mi moramo pravzaprav uh, zagnati stvari. In potem, kako je seveda tudi z vprašanji financiranja, gospod Rike je to povedal. če imamo samo te 9 odstotkov za eh, prometne projekte, eh, eh, to ni dovolj. Kako nam lahko pomagate? Gospod Palaš, prosim. Hvala lepa. Tu je bilo eno konkretno vprašanje, koliko čezmejnih problemov je mi vedno pri vsakem projektu vprašamo, kaj je evropska dodana vrednost, tudi najmanjšega projekta. V Združenem eh, kraljestvu, na Irskem, eh, je večina projektov, eh, projektov v lukah, to so po svoji naravi čezmejne povezave, isto velja za Benelux in za vodne poti, in železniške povezave. E, potem prioritete držav članic. Gospa Bilbao Barandika je to e, omenila. E, države članice vedno ostajajo iste, vendar vlade ne. To je glavna težava. Mi smo začeli nekaj z eno vlado, potem pride do spremembe, to je del demokracije in pride nova vlada, nove zamisle in moramo začeti. Eh, prepričevati eh, vse od začetka. In mi imamo na zidu uh, koledar volitev. Potem pa Kitajska, ta je zelo pomembna. Mi imamo veliko notranjih razprav med koordinatorji. Šestnajst držav je neposredno se sledilo pozivi k Tajske. Morda bi se Tran moral bolj ukvarjati s tem vprašanjem. Kitajska povečuje svoj gospodarski vpliv eh, preko prometnih povezav po kopnem in po morju. In Kitajska zapolnjuje vrzeli predlagajo železnico, kjer ni evropskega načrta eh, za povezave sosedi ali v soseščini. To je eh, pravzaprav vse, kar lahko eh, vprašate naslednjega komisarja za promet. Sicer njegovega ali njenega imena ne poznamo, vendar to je naloga odbora za promet to je komplicirano vprašanje. Parlament, komisija in svet morajo sodelovati. In potem pa še k vprašanju gospoda Rikeja. Zadostno financiranje. Delamo na tem. Vsako leto eh, se sestajamo z Evropsko investicijsko banko, izmenjujemo izkušnje. Imamo dva velika ekonomista. Egipta, gospoda Sekija in gospoda Bodrika, ki sta predstavila dokumente za razpravo najprej znotraj eh, in potem pa še za razprave navzven. Gospod Bauzadjes, vi ste vprašali, kdaj bo prišlo do uresničitve vseh teh projektov naš delovni načrt predvideva koledar, zelo konkreten koledar, povezave z drugimi instrumenti. Mi dodajamo vedno eh, zneske, datume in imamo princip uporabi ali izgubi. Če države članice sredstev ne porabijo, jih spomnimo na to, opozorimo in preidemo na prerasporeditev. Hvala lepa, gospod Groš. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih, ampak najpomembnejše vprašanje je bilo, ali bomo uresničili naše načrte do leta 2030. Ne, je preprost odgovor, kajti na jugu eh, med Romunijo, Bolgarijo in Grčijo projekti ne bodo zaključeni. Eh, če pa uh, si ogledamo lažje projekte, kot recimo med Dresdenom in uh, Prago, uh, kjer je bilo rečeno, da bo projekt zaključen do leta 2024, tudi ta ne bo zaključen. Potrebno je pritiskati na države članice in tudi na posameznike. Ja, razumel sem tudi vaše vprašanje z Bukarešto. Uh, In še zadnje vprašanje, ki je bilo zastavljeno. Kaj je pomembnejše, financiranje ali pa upravljanje dosjejev? Izboljšati je potrebno administracijo, izboljšati je potrebno upravljanje dosjejev. Povsem prav imate. Imamo instrumente na evropski ravni, ki jih lahko za to uporabimo in mislim, da je to tudi potrebno storiti pred eh, trenutkom smo govorili o Grčiji in če vzamem za primer svoj eh, dosje, eh, tukaj so bila finančna sredstva uporabljena 100 odstotno. Torej eh, gre za zelo učinkovito upravljanje, kar pa ne velja za celoten koridor, ki eh, prečka jug Evrope. Zagotovili smo sredstva, projekti pa ne potekajo tako hitro, kot bi si eh, želeli. Kolega je že pravilno odgovoril tudi na vaše naslednje vprašanje. Potrebno je razumeti, da je velika tudi politična odgovornost. In države članice se bodo morale odločiti, kdo bo imel v rokah upravljanje mobilnosti ali bodo to države članice same ali eh, pa eh, bodo to eh, tretje osebe. Vse skupaj pa je seveda tesno povezano tudi z proračunom. Kot koordinator sem pripravil dosije v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko v tem dokumentu smo zapisali, da je potrebno dati prioriteto določenim projektom eh, in da je potrebno poskrbeti za politično podporo. Eden izmed razlogov, zakaj se uporablja jo sredstva od eh, zunaj, eh, je tudi političen. Kar pa zadeva financiranje. Pripravili smo študijo, ki je vključila vse države in ugotovili smo, da bi potrebovali 488 milijard. In Evropska unija bo zagotovila eno tretjino, dve tretjini pa eh, države članice. Torej, zelo jasno je potrebno povedati, Evropska unija bo pomagala, seveda pa vsega ne bo eh, mogla financirati. petindvajset milijard eh, v okviru instrumenta povežimo Evropo eh, in eh, 17 milijard iz uh, strukturnih skladov, potrebno je poskrbeti za boljšo povezavo, recimo uh, Brennerski uh, eh, prelas uh, in pa povezava z uh, cestami. To je eden izmed predlogov. In zelo konkreten predlog Dresden-Praga. Recimo na češki strani subvencije znašajo 80 odstotkov, na nemški 40 odstotkov, torej tukaj gre za dva povsem drugačna pristopa. In potem sta tukaj Bolgarija in Grčija. Predstavniki so prišli v Innsbruck, da bi si ogledali eh, celoten sistem, ki je bil vzpostavljen. Pomembno je tudi eh, seznaniti eh, tiste, ki se ukvarjajo z temi projekti in izmenjati najboljše prakse, tako da bomo res našli vse možne rešitve. No in v zaključek naj povem še sledeče. To, kar me preseneča, če se blago izrazim, je, da še zmeraj vsi pričakujemo podpis eh, vseh držav članic. Vsi ministri podpišajo naše projekte, ko pa gre za izvajanje, pride do nenadne amnezije. Parlament na eni strani in mi na drugi strani moramo poskrbeti za ustrezen pritisk tako bo prišlo do premika, kajti eh, če države članice ne bodo pripravljene sodelovati, napredka ne bo. Hvala lepa. Torej, eh, potrebno je eh, narediti konec izgovorom. Ko se enkrat načrti podpišejo, jih je potrebno izvesti. To ni nekakšen bla bla bla. In ne moremo podaljševati in podaljševati roko če bomo izvajali večji pritisk, boste videli, da bo prišlo do sprememb. Najlepša hvala, gospod Groš, gospod Balaš. Zelo skrbno bomo spremljali vaše načrte in eh, velike razprave. ki potekajo tudi v povezavi eh, z Brexitom. Mogoče bo potrebno vzpostaviti tudi novo delovno skupino o o svilini cesti. Sedaj pa še zadnji odgovor. Najlepša hvala. Hvala lepa za to zanimivo izmenjavo mnen, za te zanimive predloge, komentarje in tako naprej. Veliko je bilo tudi specifičnih vprašanj eh, povezanih z eh, posameznimi koridorji in če se ta odbor strinja, bi lahko ob predstavitvi našega ključnega načrta organizirali tudi predstavitev eh, po posameznih koridorjih. Naj spregovorim na splošno vprašanje v zvezi z financiranjem, potem pa bom spregovoril tudi o specifičnih eh, načrtih. Seveda je zelo pomembno financiranje in strinjam se z številnimi pobudami, ki so bile podane. Kar je zelo pomembno, je, da poskusimo biti inovativni pri iskanju nove podpore za naše projekte. In če želimo to doseči, potem moramo na tehnični ravni uskladiti razpoložljiva sredstva z mešanimi sredstvi. Ta so se pokazala za precej uspešna in temu bi morda morali posvetiti več pozornosti. Ta mesec bomo vzpostavili tudi instrument za uh, mešana sredstva. Kakovost projektov je potrebno izboljšati. Potrebno je izboljšati tudi kakovost uh, zaposlenih človeških verov, potrebujemo pa seveda tudi zasebni kapital. Zasebni kapital moramo bolje vključiti v naše dejavnosti in skušiti, skušati moramo zapolniti vrzeli. Uporabiti moramo naše sredstva kot vzpodbudo. Eh, hkrati pa moramo najti dobre projekte, eh, ki so primerni za običajne bančne dejavnosti. Podati pa moramo tudi pobude bolj splošne narave na evropski ravni. Naj spregovorim o pobudi za trajnostno financiranje. Ta je bila podana lansko leto in bi morala imeti velik vpliv na finančni trg. Promet je bil pri tem povsem zanemarjen, ampak po zagotovitvi dobrih argumentov smo sedaj našli dobre mesto tudi za ulaganja, ki so povezana z eh, prometom. In na ta način imamo na voljo tudi več sredstev. In novo izvoljena predsednica Evropske komisije je podala zeleno pobudo. Kaj je? bi eh, lahko bilo eh, bolj pozitivno, kot če bi vključili prometni eh, sektor. Prometni sektor veliko prispeva k izpustom, lahko pa prispeva tudi k ozelenitvi. Torej, prizadevati si moramo za to, da bo promet v čim večji meri vključen v to novo pobudo prizadevati si moramo tudi na eh, projektih, ki se že izvajajo, recimo, ko gre za zagotavljanje pomoči električnim vozilom in podobnim projektom. Pomemben je tudi pomorski promet. Eh, potrebno je vzpodbujati tudi uporabo eh, utekočinjenega plina. Veliko dobrih projektov smo imeli v moji regiji in zelo dobro bi bilo, eh, če bi nadaljevali s podporo takšnim projektom. Potem pa nekaj specifičnih vprašanj, recimo Španija, Francija. Zelo, zelo kratek bom. Ampak gre za zelo ključen problem, ki je povezan z francosko odločitvijo, da predstavijo številne projekte, vzpostavili smo eh, skupino na visoki ravni, eh, ki se redno srečuje. 25. septembra se bo ponovno sestala. In skušamo najti operativne rešitve eh, za prehodno obdobje. Še prav posebej, ko gre za povezavo Bordodax in za obmejno območje imamo zelo zanimivo, zanimiv projekt povezave Vitorija Lil. Gre za nadgraditev eh, obstoječe povezave in tudi povezava med vhodom in zahodom je zelo pomembna, kot je bilo že rečeno. Ne le povezava med eh, severom in pa jugom. In kot je gospod Reuters dejal, moramo poskrbeti za to, da se boste državi pogovarjali in da boste našli primerne rešitve. Enako velja eh, pa tudi za Portugalsko in Španijo. Leto 2030 je še daleč, vendar pa moramo ustrajati pri tem, da eh, bo dosežen ustrezen eh, napredek obdobje gospodarske krize je seveda obdobje, ko se nič ni premaknilo in tega ne bomo morali, mogli kar tako enostavno nadoknaditi. Če bi imel več časa, bi lahko bil bolj specifičen, uh, ampak na kratko, nekaj napredka je bilo doseženega. Ni lepo, če eh, seveda prihaja do uh, zamud, ampak vsekakor je boljše, če je delo upravljeno z zamudo, kot pa da sploh ni upravljeno. In uh, dokler ni uh, definitivnih rešitev, uh, potrebujemo začasne rešitve. Najlepša hvala, gospod Seki. Mislim, da lahko zaplanskamo vsem trem koordinarjem, gospodu uh, Balašu, Sekiju in Grošu. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. La conclusion. Zaključek eh, je, da nas čaka še veliko dela. Eh, delo poteka koordinirano in na različnih ravnih, na tehnični ravni, na finančni ravni, pa tudi na inovativni ravni. Nismo govorili ravno veliko o dekarbonizaciji, o interoperabilnosti, o digitalizaciji in tako naprej. Potrebno bo storiti nekoliko več mislim, da o evropskih koridorjih eh, ne govorimo dovolj na evropski ravni. Države članice na vsak način lahko računajo na Evropski parlament, ko gre za ta projekt. Hvala lepa in vrata našega parlamenta so vam vedno odprta. Upam, da se k malo ponovno vidimo. Hvala lepa. nous continuons. Et je vais demander. Nadaljujemo. In sicer bomo imeli izmenjav mnen z izvršnim direktorjem Agencije Evropske unije za železnice, gospodom Jozefom Doppelbauerjem. Prosim, pridružite se nam. Monsieur Ferber. Bon. Gospod Ferber, dober dan. Nadaljujemo. Tisti, ki pa se želite pogovarjati, prosim, zapustite dvorano. Torej, naslednja točka. Dajmo. Naslednja točka torej in z veseljem pozdravljam direktorja Agencije Evropske unije za železnice, Jozefa Doppelbauerja. Vloga te agencije je bila okrepljena. Gre za četrti železniški svežen, ki je prinesel veliko novih nalog za to agencijo. Danes eh, dajete tudi vnaprejšnja dovoljenja. In eh, ta veljajo v različnih eh, državah eh, članicah. Poleg tega pa to seboj prinaša tudi veliko več odgovornosti in to je zelo pomembno tudi za prihodna proračunska pogajanja nekaj težav imamo z agencijami, povedali boste lahko, kateri projekti so bili uresničeni, kje nas še čaka delo. In tako naprej. In železnice so nam zelo pri srcu v tem odboru. Na vsak način vam bom dala besedo, potem pa bo sledila razprava. in odgovorili boste na naše vprašanje. Dobrodošli in beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje. V veliko veselje mi je, da sem lahko danes tukaj z vami in da lahko razložim trenutno situacijo in pa trenutne izzive Evropske železniške agencije še prav posebej se bom posvetil pomenu železniškega prometa eh, za ozelenitev in spregovoril bom tudi o vlogi Evropske železniške agencije. Ne bom pa mogel govoriti o načrtih komisije. O tem boste lahko povprašali prihodnega komisarja, ko se bo prišel predstaviti. Samo na kratko. Kakšna je trenutna situacija železnic? In tukaj so prednosti, pa tudi slabosti. Naj izpostavim predvsem dve točki ko gre za prednosti. Varnost je zelo dobra. Če primerjate varnost železniškega prometa z varnostjo cestnega prometa. Železniški promet ima veliko prednost, vsaj 50-krat eh, varnejši je od cestnega prometa. Drugi vidik eh, pa je trajnost, eh, z drugo besedo razogličenje in eh, k temu se bom kasneje še vrnil. Eh, in tudi pri tem eh, ima železniški promet veliko prednost, vsaj desetkratno v primerjavi z letalskim in pa cestnim prometom. Vendar pa sta tukaj tudi dve veliki pomankljivosti. Konkurenčnost drugih oblik prometa in ta konkurenčnost pogosto temelji na neuravnoteženih pogojih. In drugič, in to je temeljno področje, na katerem deluje Evropska železniška agencija, in to je razdrobljenost eh, evropskega železniškega sistema. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil, aha malce se je zataknila predstavitev, zdaj pa gre prehitro. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil v razplavi o koridorjih in tukaj lahko vidite zemljevid Evrope z obmejnimi postajami, železniškimi postajami in zagotavo se boste spomnili enega izmed eh, glavnih projektov predhodnika gospe Deli in sicer gospoda Kramerja, In ta projekt je bil, da odpravi pomankljive povezave. Veliko je namreč eh, menjih povezav, ki več ne obstajajo ali pa ki sploh nikoli niso obstajale. Recimo iz Valesien do Bruslja ni povezave. Včasih je bila, danes je več ni. Drugi problem pa je, da tudi če železniška povezava obstaja, nimamo doslednega sistema tehničnih in operativnih pravil. To je ta znana interoperabilnost, o kateri je predsedujoča govorila v okviru prejšnje razprave. In izpostaviti moram, da je železniški promet edina oblika prometa, eh, kjer globalnih pravil ni če recimo tovor prevažamo z tovornimi vozili preko Evrope, pri tem ni nobenih težav. Če pa želiš peljati tovor eh, iz eh, Romunije v eh, Portugalsko, potem te zaustavijo že na meji z Polsko, kajti pravile so drugačne. To je ena izmed temeljnih težav. Tako. Glavno področje delovanja Evropske železniške agencije je ravno to področje. Želimo rešiti težave na mejah in tukaj sem naštel celo vrsto težav, ki jih lahko najdemo na vseh mejnih prehodih in v vseh mejnih koridorjih. Različna pravila so, uporabljajo se različni jeziki, nadzor je drugačen in to je potrebno rešiti, če želimo poskrbeti za razogličenje prometa. Zelo dobro bi bilo, če bi tavor prevažali po železniških progah, ampak na dolge razdalje. Dolge razdalje pa pomenijo prečkanje meja za 800 km uh, letal sploh uh, ne bi smeli potrebovati. Tudi, ko gre za prevoz eh, potnikov, potrebovali bi hitre vlake, pa tudi nočne vlake, s katerimi bi povezali evropska mesta. Ampak zelo pomembno je najprej rešiti ta obmejna področja in na tem dela Evropska železniška agencija. Prizadevamo si za tehnično in pa operativno interoperabilnost, z drugimi besedami poskušamo poskrbeti za standardizacijo evropskega železniškega sistema. Vzpostaviti želimo enotno evropsko železniško območje. In kot je gospa predsedujoča že povedala, je bila agencija ustanovljena leta 2004, delujemo torej že 15 let, zaposlujemo približno 170 uradnikov, naš sedež je v Valencien v eh, Franciji, imamo pa tudi eh, sejne sobe v Lilu v Franciji. In naš glavni cilj je, da poskrbimo za boljše delovanje železniškega prometa. Pred kratkim pa smo razširili naš mandat in s tem smo postali evropski organ s četrtim železniškim svežnjem. Od šestnajstega junija letošnjega leta ima agencija možnost izdajati varnostne certifikate in pa odobritve eh, za vozila, ki veljajo v različnih evropskih državah oziroma homologacije. In pokazal sem vam zemljevid z mejami. To je največja sprememba železniške zakonodaje v zgodovini. Prvič imamo evropski organ, ki lahko izdaja homologacije in pa certifikate, ki so veljavni v različnih državah. In to je zares zelo pomemben korak naprej pri boljši harmonizaciji evropskega sistema. Tako. Med 28 državami članicami sta dve državi članici, ki sta izven našega obsega, kajti Malta in Cipr sploh nimata železniškega sistema. Samo osem držav članic pa je tudi izvedlo direktivo o varnosti in interoperabilnosti do 16. junija 2019. 18 držav članic pa je prosilo za eno letno podaljšanje roka. in bodo direktive izvedle šele do 16. junija 2020. Za agencijo so to slabe, hkrati pa tudi dobre novice. Slabe novice zaradi tega, ker bo prišlo do zamude v izvajanju tega postopka, po drugi strani pa je to tudi dobra novica, kaj ti v določenih koridorjih imamo dva različna sistema pravil. To pa nam povzroča težave pri financiranju, kajti del stroškov za naše dejavnosti moramo pokriti z pristojbinami za izdajo certifikatov in homologacije. Torej, če sodelujemo le z osmimi od 28 držav članic, potem je seveda naš prihodek nižji od pričakovanega. Ampak k proračunu se bom vrnil. Malo kasneje. Pozitiven vidik pa je, da to pomeni lažji začetek, kaj ti pokrivamo zgolj 8 držav članic in zaradi tega imamo manj stresa in manj pritiska v prvih mesecih. od junija 2019 gredo vsi tovorni vagoni preko agencije. Pomemben vidik in mogoče ste že slišali ta izraz, eh, je pristop vse na enem mestu ali one stop shop. Torej, to je informacijski oziroma komunikacijski sistem, ki zdaj predstavlja enotno točko za vse homologacije in vse certifikate v Evropi. Ne glede na to, ali so prošnje v pristojnosti nacionalnih organov ali pa v eh, pristojnosti. Evropske agencije. Od februarja naprej to velja za homologacije vozil, od šestnajstega junija pa sistem popolnoma deluje. In razpoložljivost je osemindevetdeset cela sedem odstotna, le sedem ur Naš sistem ni bil na voljo zaradi težav z orodjem, ki se imenuje SRM in se ukvarja z licencami in pa z dostopom za uporabnike. Naš cilj je 99 odstotkov, ampak temu cilju smo se močno približali. 124 veljavnih zahtev je bilo vloženih in do petka prejšnjega tedna smo že sprejeli 92 odločitev, 92 avtorizacij. In v petek smo prejeli eh, tudi eh, prvo plačilo. Naš eh, prvi enotni varnostni certifikat eh, Luksemburškim železnicam bomo izdali sredi septembra po tem sporočilu, bom preskočil eh, nekaj prosojnic in bom prešel kar na izive. RTM S vam bom prihranil. Težava, s katero se srečujemo, je povezana z finančnimi sredstvi, gre za, za strukturni problem. Strukturni problem je, da imamo sedaj več nalog kot v preteklosti. Recimo pristop vse na enem mestu. Odločitev je Evropski parlament sprejel leta 2016, vendar pa to ni bilo vključeno v predlog komisije leta 2013. Torej za naš proračun za leto 2019 v ta naš proračun moramo vključiti tudi te stroške in sicer moramo te stroške pokriti z lastnimi sredstvi. To pomeni, da več ne moremo plačevati izvedencev, eh, ki se odeležujejo naših sej. Eh, potem pa je tudi naš eh, sistem pristojbin. Vlagateljem prošen eh, lahko zaračunamo za naše storitve šele, ko je bilo naše delo že upravljeno, potem pa imajo ti še 30 dni za poravnavo računa. Torej, ta začetna zagonska sredstva so uh, velika težava. In to bo najbrž težava tudi v prihodnosti zaradi neenakomernega obsega storitev. Ne moremo pričakovati enake obremenitve v vse čas. No, in še v povzetek, da zaključim, z tem novim sistemom agencije smo zares vstopili v novo obdobje. V novo obdobje za železnice in s tem bolj prispevamo k enotnemu železniškemu omrežju v Evropi. enotni evropski organ za izdajo homologacij in pa certifikatov pomeni vzpodbudo za standardizacijo, kaj ti mi zmeraj odločamo na osnovi evropske zakonodaje, ne na osnovi nacionalne zakonodaje in na ta način lahko položimo temelje za učinkovito razogličenje prometa v Evropi najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa za vaše predloge in za to zadnje opozorilo. Hmm, za to opozorilo, da brez eh, sredstev pač ni mogoče ravno veliko storiti. Potrebujemo proračun, če želimo doseči napredek železniškega prometa v Evropi. Na to smo v zadnjih letih nekoliko pozabili. Pa pričnimo z razpravo, gospod Marinesko. Your, uh... Hvala lepa. Hvala za vašo predstavitev. Imam dve kratke vprašanja. Koliko transportnih koridorjev trenutno dobro deluje, za točko vse na enem mestu, z blagom, ki prihaja iz Grčije, recimo v Severno Nemčijo, brez večjih težav. Na osnovi ene prošnje in pa odobritve v točki, vse na enem mestu. Veliko ste govorili o interoperabilnosti. Ali imate obsežen strateški načrt za to, kako zagotoviti interoperabilnost v evropskem železniškem omrežju čez recimo 15 ali 20 let? Hvala lepa, gospod Marinesko. Gospod Ramon Basjas, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospodu Doppelbauerju se toplo zahvaljujem za njegov prispevek. Vsi vemo, da je železniški sektor pomemben gospodarski sektor tudi zato, ker omogoča socialno in teritorijalno kohezijo. Na podlagi vaše predstavitve pa je jasno, da je železniški promet pomemben tudi za varovanje okolja. Kakor veste, je Španija ena izmed držav, ki ima eh, jo najbolj razvito omrežje hitrih vlakov. Bi pa vam želel v imenu naše skupine zastaviti naslednje vprašanje. In sicer gre za neizpolnjevanje držav članic, eh, torej neizpolnjevanje pravil iz eh, železniškega svežnja. To neizpolnjevanje ovira um, svobodno konkurenčnost in pa liberalizacijo železniških storitev. Predvsem pa zaradi neizvajanja tega svežnja prihaja do nesreč in do smrti. V imenu skupine Renew Europe bi želel dati glas žrtvam eh, oziroma družinam žrtev nesreče v Španiji in sicer je šlo za nesrečo vlaka Avija v Galiciji leta 2013 je bilo v tej nesreči več kot 80 mrtvih in pa 100 ranjenih. Tukaj je španska vlada ignorirala zahteve po preiskavi tehničnih eh, napak, ki so privedle do te nesreče. In podobno velja za agencijo, ki jo vodite. Vi ste govorili o harmonizaciji železniškega sektorja in v zvezi s tem vas sprašujem naslednje. Kakšne ukrepe boste izvajali za to, da ne bo prihajalo več do neizpolnjevanja zakonodaje? Kajti neizvajanje zakonodaje na tem področju oviramo osnovno svoboščino eh, v Evropski uniji. Ni sicer gre za prosto gibanje oseb in blaga, predvsem pa gre za ogrožanje življenj eh, železniških potnikov. Hvala lepa tehnično informacijo za nove. Če države članice 18 ne uporabijo. 4. svežnja do 21 bo Evropska komisija začela postopek zaradi kršitve. Tu se je torej treba premakniti. Včasih je to namreč zelo drago. Gospod Prokaz, eh, vi ste na vrsti. Hvala lepa, pozdravljam vaš prispevek v imenu zelenih vaš, podpiramo pri vaših prizadevanjih, da bi izboljšali pogoje v železniških omrežjih v Evropi. Um, pozdravljamo napredek, ki je bil dosežen na področju varnosti, pa tudi na področju prevoza blaga s pomočjo železnic oziroma prehod. Um, Iz cest na železnice. Ali ste optimistični, ko gre za izvajanje četrtega železniškega svežnja v naslednjih, recimo, 18 mesecih? Bo tukaj prišlo do napredka? Pa še nekaj, ali vas skrbi privatizacija železniških omrečij, ali vaša agencija to spremlja in ali spremlja uh, vpliv privatizacije na železniške storitve po Evropi. Torej, če zaključim, hvala lepa za vašo predstavitev, veselimo se sodelovanja z vami in upam, da bomo v prihodnih letih dosegli eh, še pomembnejša izboljšanja železniškega prometa. Kompo. Hvala lepa, gospod Kompomeno. Eh, hvala lepa, nadaljeval bom v italijanščini. Beh, eh, l'Italia e la Francia abbiamo Videli smo, da sta Italija in Francija med redkimi državami, ki sta izvedli direktivo o varnosti in interoperabilnosti. Na kratko, sprašujem se, kako daleč smo z avtorizacijo vlakov med tema dvema državama. Glede na to, da obstaja močan interes enega izmed italijanskih operaterjev eh, v zvezi z tem. To je zelo pomembno tudi iz gospodarskih razlogov, pa tudi iz številnih eh, drugih eh, razlogov. Potem je tukaj povezava Torino-Lion. Tukaj gre za projekt, ki bi lahko že bil uresničen do leta 2020 kakšni so dejanski načrti. Robert Zile, Gospod Robert Zile, beseda je vaša. You, Gospod Doppelbauer, hvala za vašo predstavitev. Jaz sem uh, bil poročevalec za uredbo o Evropske agencije za železnice pred nekaj leti, tako da sem vesel, da ta agencija lepo napreduje. No, kar se tiče izvajanja direktive o varnosti in interoperabilnosti, uh, ja, če tukaj prihaja do neizpolnjevanja, bi res morali poskrbeti za sankcije. Moje vprašanje je naslednje. Kako poteka proces harmonizacije tehničnih zahtev za nacionalne agencije za zagotavljanje varnosti? Ali ta proces dobro poteka? poteka. Eh, ta proces namreč zahteva veliko finančnih in človeških virov. In pa potem še um, podatkovne baze, kjer bi morali. Torej, rekli ste, da bi morali biti zajeti vsi, vsi podatki o različnih o železniških progah različnih eh, šti, širin, kako sedaj potekajo, poteka zbiranje podatkov v zvezi z mero 14 do 35. Hvala lepa, gospod Sile, gospod Piper. Ne telefonirate več, beseda je vaša. Keine Sorgen, Frau Vorsitzende, immer Ne skrbite, gospa predsedujoča, vedno spremljam, kaj se dogaja. V zvezi z agencijo. Nekaj zagonskih težav ste imeli. Če denar steče šele po certifikaciji, me to že ne, nekoliko skrbi. Osem držav članic tega spoh ne izvaja. Ali imaš te, eh, kakšen vrstni red eh, držav, ki se najslabše odreže, odrežejo pri izvajanju? Lahko poveste, kakšno konkretno državo in kaj je razlog za to. In potem vas sprašujem tudi, ali imamo možnost sprožitev postopkov zaradi kršitev proti tem državam. Jaz eh, ta projekt spremljam že deset let in počasi postajam nepotrpežljiv. Na površini vse skupaj lepo izgleda, ampak preprosto vse skupaj predolgo traja. Hvala lepa, gospod Viper. Gospod Rike, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Um, lep pozdrav. Naj navedem nekaj detajlov. Gospod direktor je. povedal, da niso več povezani eh, s prejšnjimi agencijami v Bruslju. Hitro so pač oblikovali novo agencijo in pet let eh, poskušajo pač eh, zgraditi manjkajočih sedem čezmejnih kilometrov med eh, Valencijanom in, in Bruslom. Moje vprašanje je, koliko kadrov boste potrebovali, eh, ko bo prišlo do polnega izvajanja četrtega železniškega svežnja. In drugo vprašanje je, ali se komisija odpira za, za poslovanje. Dejstvo je, da so pogodbe omejene na pet let in težko bo zaposliti eh, zelo eh, sposobne ljudi, ki pač raje delajo kariero doma in nočejo to prekiniti zaradi petih let. Vendar te osebe so potrebne, težko jih je torej prepričati, eh, da se zaposlijo za eh, kratek, omejen čas. Hvala lepa, gospod Deli. Eh, Hvala, imam kratko vprašanje. Ali lahko izpostavite kakšen razlog za to, zakaj je 18 držav članic zahtevalo podaljšanje obdobja za, pres, za prenos uh, uredbe v nacionalno zakonodajo. In uh, kaj je bila pri tem glavna ovira? Kaj je bila tukaj glavna skrb držav članic? Potem na vaših posnetkih ste omenili, da imate 170 zaposlenih. Zanima me, koliko osebja se ukvarja z temi osmimi državami članicami in koliko časa bi potrebovali od začetka naslednjega leta, če bo vse potekalo po načrtih. Äh, hvala, gospod Doppelbauer, hvala za vašo predstavitev vsak v tej dvorani si želi, da bi bile železnice uspešne. No, ampak železnice ne bomo spodbudili samo, če bomo dražili ceste. Eh, železnica bo obstala, če bomo v železniško omrežje tudi investirali. Vi ste rekli, da je to eno izmed eh, največjih eh, izzivov. Um, prav tako me zanima, če imate kakšne podatke o tem, koliko stane zamenjava. Um, ehm, Interesirajo nas, kaj za to obstaja in kaj nas ta reducirana. Lokomotive na meji, uh, ker uh, lokomotiva nima ustrezne napetosti ali pa strojvodja ne govori ustreznega jezika. Merci beaucoup, Mela. Hvala lepa, gospa Teller, naj spomnim. Eh, veliki sektor, ki je eh, konkurenca železnici, je letalstvo, ki nima istih davkov in tudi ne istih eh, usmeritev. Taka je situacija, imamo nepravično konkurenco strani letalstva. in tu ni tolikšnih presežkov, ki bi jih lahko preusmerili v železnico. To je napaka politike. Gospod Newton, dober dan, beseda je vaša. Sorry, thank you. Good idea. Hvala. Um, Vse skupaj ste ponazorili z vlakom, ki gre iz Ukrajine na Polskem in uh, tukaj prihaja do napak pri, širi, pri širini tirnic. Ali bomo lahko to poenotili v Evropi? Imamo različne nacionalne tirnice, imamo potem tudi tirnice za vlake z visoko hitrostjo. E, kakšna je tukaj vaša vizija? Hvala lepa, gospa Bilbao, pa sedaj je vaša. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za vašo predstavitev. Jaz čutim nekaj hvaležnosti, pa tudi nekaj uh, pesimizma. Sama sem poročala o zadnjem železniškem sve, uh, svežnju. Več kot dve leti dela je bilo to in uh, veliko je bilo tudi različnih političnih interesov. Ampak na koncu smo, obsta, uh, smo uspeli ohraniti svežen in zato imamo sedaj okno vse na enem mestu in ostale prednosti. Uh, osem držav članic sedaj izvaja ta svežen, osemnajst držav članic pa uh, je zahtevalo več časa. Ali menite, da res potrebujejo več časa oziroma ali gre tukaj bolj za neke vrste protekcionizem? Vis, torej, um, Kaj bo, član, kaj bo naredila vaša agencija za to, da bodo države članice ustrezno izvajale te normative? Um, potem. Naš cilj je bil uh, poskrbeti za enotni železniški prostor z um, poenotenimi pravili. Um, s tem smo želeli odpraviti zamude in pa druge probleme. V kolikšni meri je tukaj bil dosežen napredek? Zanima me, uh, v kolikšn, koliko časa trenutno potrebuje agencija za odobritev vlakov. V preteklosti so bili ti roki um, ehm, 24 mesecev. Eh, to je nespremljivo. Pa še nekaj me zanima, ehm, kako je z neustreznimi železniškimi prehodi, ali še vedno tukaj obstajajo zapornice, ki niso primerne in zaradi tega povzroča celo izgubo življenj. Eh, Kako vaša agencija skrbi za odpravo tega problema? Hvala lepa, gospa Lošantuz. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod direktor. Pri odpiranju konkurence storitev za potnike v Franciji se moramo seveda vprašati, kako je to potekalo v državah, ki so to že izvedle. treba je tudi upoštevati socialne učinke. Rezultati eh, te primerjave niso spodbudni. Zlasti, če upoštevamo varnost, eh, eh, povišanje tarif, vozovnic in podobno. Poročilo iz leta 2018 kaže, da imamo Eh, razhajanje med eh, finančnimi pričakovanji eh, tam, kjer so liberalizirali vse in tam, kjer tega niso storili treba je torej vedno predtem govoriti s socialnimi partnerji, predstavniki potnikov, eh, ne smemo spreminjati stvari na eh, škodo zaposlenih in uporabnikov. Eh, hvala lepa, zelo veliko vprašanje je bilo. Seznam je bil zelo dolg. No, torej, hotela bi izpostaviti varnost. to je prioriteta našega odbora, saj veste, da je varnost tudi del eh, vaših pristojnosti, odgovornosti. Govorili smo o odpiranju konkurenci in podobno, vendar to ima včasih eh, eh, socialne posledice, torej tu moramo biti previdni. Zlasti tudi, kar zadeva um, javne razpise, treba moramo poskrbeti za primerna plače v tem sektorju in podobno. Torej, pred uh, uh, vami so velika pogajanja. Kako tu upoštevati pravice potnikov? Kako je pač uh, eh, govori, treba govoriti o varnosti? Uh, In tu gre za vprašanje nadzora, kadrov. Seveda imamo tudi kolesa na vlaku, govorimo o interoperabilnosti. To je veliko evropsko vprašanje. Vse to moramo predvideti pravočasno. Gospod direktor, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala vam vsem za zanimivo vprašanje. Če dovolite, bom začel pri koncu. Najprej bom odgovoril na vprašanje v zvezi z privatizacijo. Naj najprej povem, da gospodarske vidiki niso v pristojnosti naše agencije. Če si ogledamo eh, področja, ki jih nadzorujemo, namreč gre za železniško varnost, tukaj ni videti nobenega vpliva, nobenega negativnega učinka, če je sistem privatiziran ali ne. Tako da ne morem spregovoriti o bolj splošnih vidikih, ki ste jih omenili, ampak ko gre za varnost, se zdi, da obstaja celo pozitiven učinek eh, privatizaciji. No, ampak to je lahko tudi predmet razprave. Vprašanja gospe Bilbao najprej v zvezi z eh, časom, ki je potreben za odobritev. Tukaj imamo pač stroga zakonodajna merila v um, izvedbenem aktu o avtorizaciji novih vozil. Za novo vozilo lahko po enem mesecu zaključimo dosje, potem pa imamo štiri mesece za to, da sprejmemo odločitev. Sprejmemo lahko bodi si pozitivno odločitev izdamo avtorizacijo ali pa na podlagi negativ, negativne odločitve avtorizacijo zavrnemo. V prvih dveh mesecih in pol smo izdali 92 avtorizacij. Eh, to je šlo, tukaj je šlo predvsem za um, za homologacijo. Eh, no, eh, trenutno je postopek, postopek za to traja 15 dni, eh, torej smo pod zakonsko mejo, naša ambicija pa je, da bi naslednje leto ta postopek trajal samo 7 dni. Potem vaše vprašanje, ali smo optimistični glede prenosa zakonodaje v nacionalno zakonodajo. No, za nekatere države članice je bil eh, razlog za neprenos politična situacija, ne pa kaj drugega. Vi ste pač imeli v zadnjih letih veliko volitev, imeli ste nove vlade, no, ampak pripričan sem, da bo do prenosa zakonodaje prišlo v letu 2020. Enako velja za Nemčijo, Belgijo, Avstrijo, za Polsko. Vse te države so na dobri poti. Pripričan sem, da bodo se malo vključili v naš sistem. Naslednje leto. Potem vprašali ste, mi, a, ste me, ali bomo imeli kdaj uh, poenoten sistem tirnic za evropsko železniško omrežje. Eh, tukaj nisem posebno optimističen, kaj ti imamo evropski sistem 14.35. Imamo pa tudi velik sistem 1520. Ta prevladuje v Rusiji. Zato bo ta sistem 1520 vedno obstajal. Vprašanje je samo, v kolikšni meri bo prisoten v Evropi in zunaj Evrope. Potem vprašanje v zvezi z zmanjševanjem nacionalnih pravil. V zvezi s tem bi imel konkretne številke na posnetku, no pa lahko tudi opišem te podatke. Začeli smo s strogimi pobudami za zmanjševanje obsoga pravil januarja 2016 in takrat smo jih imeli 14 tisoč 312 takšnih nacionalnih pravil za avtorizacijo vozil. Ravno smo pripravili poročilo o zmanjšanju obsega teh pravil junija 2019 in trenutna številka je 1026. Torej iz več kot 14 tisoč smo obseg pravil zmanjšali na 1026. 3 300 ali 400 pravil je še vedno predmet spora. Tukaj se torej agencija ne strinja z državami članicami in meni, da ta nacionalna pravila niso potrebna. Tako da tukaj obstaja možnost, da bomo prišli do te številke, ki ste jih vi omenili, torej nekaj sto nacionalnih pravil. No, ampak že 14 že zmanjšanje obsega iz 14 tisoč na tisoč je velik uspeh. V TSA, torej gre za evropsko specifikacijo, imamo 531 pravil. Država članica, ki ima največje število nacionalnih pravil, je Italija. Nekaj manj kot 100 jih ima. Torej imamo 500 evropskih pravil, 100 nacionalnih pravil, prej pa smo imeli tisoč ali pa več nacionalnih pravil in samo 500 pravil, eh, evropskih pravil. Nekako smo torej obrnili situacijo. Gospod Taler, v zvezi za stroški. Jasno lahko ocenimo obseg eh, postankov na meji. Matjog Groš, ki je bil pravkar tukaj, se na to spozna. Najprej gre tukaj za izgubo časa. Eh, lahko izgubiš eh, tri ure, če prideš v petek, lahko izgubiš celo 48 ur. To seveda predstavlja veliko gospodarsko izgubo, predvsem pa je zoprna nepredvidljivost. Ko pošlješ eh, blago za tovornjakom, vidiš Um, lahko uh, čas dostave določiš um, v odstopanju 15 minut. Pri železniškem prometu pa je to popolnoma nepredvidljivo. Potem uh, tudi stroški različnih sistemov signalizacije se razlikujejo od države do države in to povzroča velike stroške. Če bi vlak uh, Eurostar potoval iz Amsterdama v London, bi moral preiti devet različnih sistemov signalizacije in seveda je devet sistemov dražjih kot pa en sam sistem. Gospod Rike. Število oseb, ki bi koristili povezave med uh, iz Valencien do Bruslja, 25, okrog 25 oseb prihaja na naše sestanke. Vedno več eh, prosilcev tudi prihaja v Valencien, zato da bi razpravljali o svojih eh, prošnjah. Tako da mislim, da je ta linija kar dobro izkoriščena. Kar se tiče zaposlovanja, osebja, Za novo uredbo na področju tehničnega osebja smo rešili problem uh, pogodb za omejen čas, sedaj imamo možnost podaljevanja pogodb za neomejen delovni čas. Prav tako pa smo uspeli rekrutirati nekaj eh, visoko usposobljenih eh, ljudi iz sektorja, ki sedaj delajo za našo agencijo. Uh, še vedno imamo nekaj uh, problemov z uh, jeziki. Eh, veliko imamo polščine, francoščine, nemščine, manjka pa nam nekaj drugih jezikov. Gospod Piper, vi ste spraševali o prenosu. No, tukaj ne gre za kakovost prenosa zakonodaje, Prepričan sem, da se, bo pridruži, da se bodo v naslednjem letu pridružile tudi preomenjene države in potem bo morala tudi komisija sprejeti ustrezne odločitve v zvezi z sproženjem postopka zaradi kršitev. Gospod Zile, eh, omenil sem zmanjšanje obsega pravil. Eh, vozila 1520, zakonito gledano zakonsko gledano to spremljivo. Ampak mislim, da še nismo izdali avtorizacije za vozila 1520. Razpravljamo z štirimi državami, z baltskimi državami in pa s Finsko. Finska je ena izmed držav, s katero smo podpisali sporozum o sodelovanju. Poteka tudi dobre razprave z baltskimi državami. Z baltskimi državami pa bomo morali skleniti tudi več, večstranski sporazum v zvezi z vozili 1520. Um, prav tako smo dosegli sporozum o sodelovanju z uh, OECD, uh, kjer je več držav z uh, vozili 1520. Potem v zvezi z Italijo. pri čezmejnem prometu imamo dva vidika. Najprej avtorizacija vlakov. Tukaj potekajo že dolgotrajne razprave z, kolegom, z kolegi iz industrije. Potem pa imamo tudi vprašanje varnostnih certifikatov. Treni Italija so že stopili v stik z nami, zato da bi jim podelili eh, certifikat o varnosti, kar bi seveda potem omogočilo tudi eh, čezmejni prevoz. vprašanje preostalih držav članice večkrat eh, pojavilo. Deloma sem na to vprašanje že odgovoril. Sedaj še nekaj besed o Španiji. Najprej, mi smo sodelovali z španskimi oblastmi, predvsem z ADIF in REDIF. Imeli smo poglobljen pregled doseženega napredka. Pravzaprav smo zadovoljni za stopnjo sodelovanja in odprtosti. Edina prednost Evropske agencije je to, da so te agencije neutralne, neodvisne, mi nimamo politične agende v nobeni državi članici, tako da lahko odločamo na osnovi dejstev. Mm moram reči, da je tukaj bilo veliko odpornosti, eh, odprtosti, zaupanja. Seveda je varnost vedno odvisna od zaupanja. In mislim, da se je tukaj stanje izboljšalo. Gospod Marinesku, vi ste spraševali v zvezi z eh, vse na enem mestu, trenutno je to spremljivo za eh, mm, transportne vagone. Ti vozijo po celotni Evropi, tukaj ni omejitev. No, druga kategorija vozil, ki je tukaj pomembna, pa so lokomotive. Ampak zaradi osmih držav, zaradi tega, ker imamo tukaj samo osem držav članic, Francijo, Italijo, Romunijo, Bolgarijo, uh, Nizozemsko, eh, ja, zato še nimamo uh, ustreznih koridorjev. Ko se bo 18 preostalih držav članic pridružilo temu, pa bomo imeli tudi ustrezne koridorje. In pa potem še vprašanje, ali imate načrt za zmanjšanje obsega nacionalnih pravil? Ja, eh, tukaj je odgovor da. Jaz sem že podal primer mm, zmanjšanja obsega pravil v zvezi z eh, avtorizacijo vozil. To je bilo najbolj pereče vprašanje. Istočasno smo pripravljali tudi pravila v zvezi z varnostjo, tudi tukaj je bil dosežen pomemben napredek. Pripravljamo pa tudi pravila za delovanje To je nekoliko bolj problematično, kajti tukaj imamo vidike, kot so recimo jezik eh, delovanja. Eh, in tukaj se hitro pojavijo tudi kakšne kulturne razlike. Skratka, prizadevamo si za to, da bi to področje harmonizirali, ampak to ob, harmonizacija operativnega področja bo trajala še nekaj časa. Upam, da sem odgovoril na vse vprašanje. Hvala lepa, gospod eh, direktor agencije, gospod Doppelbauer. Eh, vzeli ste si čas. Eh, veliko smo govorili o proračunu, o človeškem faktorju, vendar mislim, da je treba gledati dlje mi dosti krat gledamo samo kratkoročno na proračunska vprašanja. Treba je gledati dolgoročno in biti ambiciozen. In zaradi tega poskušam delati z odborom na uh, Evropskem načrtu o železniški obnovi. Eh, torej, z Evropsko investicijsko banko je treba pripraviti velik načrt za uh, renoviranje železniške infrastrukture. Tak, na ta način bo prišlo do nove dinamike. To je pomembno tako za železniško industrijo, kot tudi za vse druge. Potem pa še nekaj. Na severu pri meni, v bližini gospoda Rekeja, pridite eh, k nam eh, si ogledati stvari. Torej, hvala lepa, da ste prišli na obisk. Eh, drage kolegice in kolege, s tem smo zaključili naš sestanek. Jutri se vidimo ob 9. uri in sicer samo koordinatori ob 9. uri, ob 10. bomo glasovali, ne pozabite svojih kartic. Torej, hvala lepa izvršnemu direktorju, prosim eh, za aplaus. Thank you.